Okay. I, I haven't opened the meeting yet. Now let me do that and then. Nisem še začel s sestankom, ampak sedaj bom se uradno otvoril in vam bom takoj predal tudi besedo. Začenjamo sedmo točko na njenem rezu. Čaka naš, eh, nas javna predstavitev na temo reforme svetovne zakonodaje o referenčnih merilih. Želite besedo? Izvolite. Hvala, gospod predsednik. V imenu skupine Alde predlagam, da vzpostavimo začasni odbor za preiskavo davčne vtaje, izogibanja davkov in goljufij. Zakaj? Zato, ker državljani govorijo o luksemburških eh, razkritjih. To je seveda normalno, saj so davkoplačevalci, o tem je treba govoriti o širšem kontekstu, tukaj v odboru Ekon, mi bi morali biti vodilni odbor za to, javna predstavitve potrebujemo, OECD bo, tem, bo o tem govoril na tehnični ravni, sam pa predlagam gospod predsedniku v imenu skupine Alde, da prevzamemo vajedi pri obravnavi tega vprašanja v odbor za proračunski nadzor, ki sem ga v prejšnjem sklicu vodil, smo se prav tako ukvarjali s tem in mislim, da bi parlament moral na, v prvi vrsti o tem govoriti. Najlepša hvala. O tem bomo govorili na naslednjem sestanku koordinatorjev. Potekala bo tudi razprava na plenarnem zasedanju, kot veste, tako da se že veselimo te razprave. Plenarno zasedanje je namreč nadrejeni organ parlamenta, odbor Ekon pa bo o tem prav tako govoril, saj že imamo eh, stalno delovno skupino za davke. Sedaj pa torej današnja javna predstavitev na zelo pomembno temo. Govorili bomo o reformi svetovne zakonodaje o referenčnih merilih. Pozdravljam naše današnje govornike. Z nami so štirje tukaj v Bruslju, peti pa se nam bo pridružil prek videokonference je namreč v Madridu v Španiji. Dobrodošli vsi skupaj. Prosimo vas, da prispevate k našemu delu na področju reforme zakonodaje za referenčna merila. Imamo novo ekipo, odločili smo se, da ne bomo nadaljevali starim delom, ampak bomo v tem novem sklicu začeli znova. Imamo poročevalce, poročevalce v senci, ki bodo prav tako dobili besedo v tej razpravi. Najprej pa bom besedo predal našim obiskovalcem, našim govornikom. Prosimo jih, da se držijo petminutne omejitve pri tem uvodnem nagovoru. Po tem, ko jim bomo prisluhnili, pa bomo imeli tudi izmenjavo mnen s člani in članicami odbora. Besedo bom predal tudi poročevalki, gospe Korivan Njuvenhojzen. Izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci, kolegom, ki so pri tem sodelovali. Hvala tudi vsem, ki sodelujete v današnji izmenjavi mnen. Dosje o referenčnih merilih je zelo pomemben za državljane in podjetja, pomemben je za zaupanje in stabilnost finančnega trga po škandalu eh, v zvezi z eh, referenčnim merilom Liborjem in Libor in drugimi težavami moramo zagotoviti, da so referenčna merila zanesljiva, robustna in zaupanja vredna. To moramo doseči na sorazmeren način, ki bo deloval tudi v praksi. Zagotoviti je treba mednarodne enake pogoje za uporabnike in upravitelje. Obrati pravi pristop seveda ni preprosta naloga. Pozdravlja možnost za pogovor z regulatorji, standardnimi organi in drugimi uporabniki in upravitelji. Veselim se konstruktivnega eh, zaslišanja. Hvala. No, Hvala, sedaj pa je čas, da začnemo s predstavitvami. Najprej bomo besedo predali Davidu Rajtu, ki je generalni sekretar organizacije IOSCO. Javlja se iz Madrida iz Španije. Izvolite. Right? Gospod Rajt, nas slišite? Contact Mr. Y yes, we. No, yeah. You are not hearing us? Yes. Yes, we. we... Nas slišite ali ne? Da, prav. Izvolite, beseda je sedaj vaša. No, neverbalna komunikacija deluje, verbalna pa očitno ne. Please, our... Kdo sliši našega govornika? Pomagajte nam, prosim. Morda po telefonu. Yes, we hear you. You can... Slišimo vas. Lahko začnete. Nas slišite? Da. Hear you. I am hearing you. Jaz vas slišim. Tolmači pa ne. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod Wright. Naslednji je gospod Roberto Schiavi, ki je namestnik generalnega direktorja v generalnem direktoratu Markt. Spoštovani člani in članice odbora za ekonomske in finančne zadeve, gospe in gospodje, Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste mi dali možnost za sodelovanje na tej javni predstavitvi Evropskega parlamenta. Referenčna merila so postala bistveni del strukture našega gospodarstva. To so indeksi, s katerim določamo plačila v finančni pogodbi. Nobena od pogodbenic nima nadzora nad eh, določanjem teh meril. Kredibilna so zato, ker so reprezentativna, poš in poštena. Če to zaupanje izgine, potem tudi odnos med obima pogodbenicama izgine oziroma propade. Referenčna merila, kakršna so naprimer Libor, so pomemben instrument, ki ga imamo na voljo relevantnost teh instrumentov je jasno zapisano tudi v poročilu iz julija 2014 o glavnih referenčnih meril, merilih. Nažalost so se števila merila izkazala za ranljiva zaradi goljofije. Sprejeli smo ukrepe za to, da bi prišli do dna tem goljofijam pripravljen pa je bil tudi reformni postopek, s katerimi bi naj izboljšali metodologijo in upravljanje. Zasebni in javni sektor sodelujeta, zato da bi dosegla napredek. Sodelovanje zasebnega sektorja je na tem področju bistvenega pomena. Javni sektor namreč lahko zagotovi okvir pravil in spodbuja postopek reforme, tako kot smo to tudi počeli, ampak zasebni, eh, zasebna referenčna merila morajo biti še vedno v zasebni lasti. Če želimo priti do naših ciljev, potem je treba spremeniti zakonodajo. Mi pozdravljamo predlog o uredbi o referenčnih merilih, ki ga je parlament sprožil septembra 2013 uredba lahko zagotovi odpornost določanja referenčnih meril pred goljofijami, s tem lahko zaščitimo uporabnike in vlagatelje, kar je še posebej pomembno za evroobmoče in glavne finančne reference. Zakonodajalci morajo čimprej sprejeti zadevne odločitve. Dovolite mi, da sedaj predstavim naša glavna mnenja. Evropska centralna banka pozdravlja določitev svežnja neposrednih pravil za celotni postopek določanja referenčnih mer, meril. Uredba ugotavlja, katera referenčna merila so sistemsko pomembna, tako imenovana kritična referenčna merila, reforma pa mora biti zelo stroga nadzorniki bi lahko sodelovali med sabo. Nadzorovani pa lahko prispevajo k podatkom in to na obvezni ravni. Gre za eh, kritična, kritična referenčna merila. Evropska centralna banka je večkrat povdarila, da ima EU, EU eh, eh, e Libor zelo pomembno vlogo in da bi morali zato oblasti sodelovati pri nadzoru, naprimer ESMA in Evropski bančni organ, bi dejansko lahko prevzela takšno vlogo. Pri ECB nas skrbi praktično delovanje tega sistema v primeru kritičnih eh, referenčnih meril. Za tista merila, ki pokrivajo številne države, bi to pomenilo, da bi moralo veliko število zadevnih eh, kompetenčnih organov koordinirati delovanje. Uporabljajo se kvantitativni podatki za to, da ugotovimo, katere, katera referenčna merila so kritično pomembna. Kvantitativni kriteriji pa so zelo težavni, težko jih je oceniti in ne nudijo dovolj osnove za nekatera nacionalna merila, ne moremo jih oceniti za kritična, kljub temu, da so morda kritična za eh, nacionalne sisteme. Numerični prak, ki sproži pristojnost nadzornika, da zahteva obvezne prispevke, ne more nujno uh, zaščititi merila pred zmanjšanjem prispevnic. Opredelitev kritičnega referenčnega merila in obvezna schema bi torej morala temeljiti na kvalitativnih kriterijih, poleg eh, kvantitativnih. Upoštevati je treba torej tudi nacionalne interese. Ne na zadnje bi rad izpostavil tudi pomen ekvivalenčnega režima za tretje državne, eh, državna referenčna merila. S tem bomo zagotovili kakovost meril in pa enake pogoje za vse upravitelje kritično pomembnih referenčnih meril zadevne zahteve ne smejo ovirati uporabe eh, meril tretjih držav. Številni pomembni naložbeni proizvodi eh, se namreč sklicujejo na takšna merila, ki ne izhajajo iz Evropske unije. Po našem mnenju je treba pojasniti, kako bo komisija uporabljala eh, te pogoje ekvivalence in kakšne posledice bo to imelo na trenutno veljavne pogodbe. Potrebno je daljše prehodno obdobje za to vrsten režim. V tem prehodnem obdobju mora upravitelj izkazati skladnost z globalnimi načeli, ki jih je Josko objavil julija 2013. S pomočjo takšnih globalno sprejetih standardov je zelo primerna odločitev. Še enkrat bi rad izpostavil pomen hitre vzpostavitve zakonodajnega okvira za primerjalna merila. Zaradi pomankanja zaupanja sodelujočih na trgu in tistih, ki prispevajo k merilom, je zelo velika nevarnost, saj v veliki meri vpliva na končne uporabnike finančnih storitev ko določamo novi okvir, moramo zagotoviti, da bo ta robusten in kredibilen. Le z večjo kakovostjo obstoječih in prihodnjih referenčnih meril bomo namreč lahko poskrbeli za unovično zaupanje v ta merila. Hvala. Graf, e Naslednji govornik je gospod Graf, predsednik podjetja Stoks. Najlepša hvala gospod predsednik, člani in članice odbora, gospe in gospodje. Najlepša hvala za povabilo. Veliko čast mi je, da lahko prispevam k tej razpravi. Najprej bi rad odgovoril na vprašanje, zakaj so indeksi tako pomembni. Evropi grozi japonska bolezen. Nizka rast ali pa neobstoječa rast in staro prebivalstvo. Indeksi seveda ne bodo rešili teh težav, lahko pa prispevajo k nekaterim rešitvam. Indeksne naložbe so boljši način eh, hranjenja denarja za pokojnino. 60 do 90 odstotkov aktivnih upraviteljev ne doseže referenčnega merila, pri tem pa so njihovi stroški petkrat večji. Indeksi so osnova za zelo hitro raztočo področje finančnih storitev to področje raste od leta 2010 dvakrat hitreje kot pa eh, vzajemni skladi. Indeksi zagotavljajo učinkovito rabo kapitala, obenem pa so izjemno pregledni. Naj povzamem, indeksi ustvarjajo veliko dodano vrednost za gospodarstvo, finančne storitve in še posebej naložbeno industrijo. Globalni ponudniki indeksov se trudijo. Naj predstavim nekaj številk. Imamo približno 2 milijona indeksov. Pri Stoxu imamo v pogledu 120 milijonov cen za vrednostne papirje in na podlagi teh cen izračunamo 30 milijonov vrednosti indeksov vsak dan. Sam se torej predstavnik pre, eh, ponudnika indeksov in menim, da je urejanje tega področja eh, zelo uporabno in potrebno. Zakaj smo določili indekse? Zato, da bi rešili vprašanje na skrižja interesov. Na eni strani smo imeli sodelujoče na trgu, ki so obenem eh, določali tudi cene na trgu. To na skrižje interesov moramo rešiti zakonodajo. Še eno na skrižje interesov obstaja ko upravitelj eh, aktive povezuje pasivne proizvode eh, las z lastnimi indeksi. To je seveda zelo nevarno, tukaj prihaja do manipulacije. Samo indeksacija je izjemno pomembno področje eh, in predloga trenutno ne pokriva. Sem torej podpornik zakonodaje, vseeno pa bi dodal, da moramo biti sorazmerni. Ne smemo škoditi obstoječi globalni industriji, ne smemo imeti preveč zakonodaje v zgolj enem delu sveta, ne smemo vplivati na delujoči poslovni model, ki ustvarja veliko dodane vrednosti na trgih, kot sem dodal eh, uvodoma. Ne smemo se znajti v eh, situaciji, ko bodo indekse Eh, določali zgolj ponudniki proizvodov. S tem bi namreč zmanjšali izbiro in eh, prišlo bi do manipulacij. Imamo naslednje predloge za to zakonodajo za referenčna marila v skladu z načelom sorazmernosti. Zahteve za indekse na osnovi reguliranih podatkov in ti indeksi bi morali biti uh, nižji kot pa tisti, ki so osnovani na objektivnih cenovnih prispevkih. Mislim, da ne bi smeli hraniti podatkov o indeksih na osnovi reguliranih podatkov. Ti indeksi so namreč že regulirani, ti podatki so že regulirani tako ex post kot tudi uh, ex ante v skladu z MIFIDom. Ti indeksi ne smejo biti del tako imenovanih kritičnih referenčnih meril. Indeksi so globalen posel. Konkurenca je na tem področju globalna. Tako da potrebujemo tudi globalno zakonodajo. Joskova načela za finančna referenčna merila so bila objavljena lani in predstavljajo zelo dobre temelje za usklajeno globalno zakonodajo. Ta načela so sprejeli predstavniki vseh večjih neodvisnih ponudnikov indeksov. Nekateri, naprimer v ZDA, pa ne želijo sprejeti zakonodaje o indeksih. Evropska unija mora torej upoštevati ta dejstva. Zakonodajni okvir neke tretje države je eh, skladen z našim zgolj, če upošteva načela Joska. Seveda, seveda potrebujemo tudi ustrezno prehodno obdobje, to je treba povdariti. Neutralna, neodvisna eh, indeksna industrija že več desetletij dobro služi trgom, brez škandalov. mi nismo nikoli povzročali škandalov. Še nekaj bi dodal. Govorimo o tem, kako izboljšati upravljanje in strukturo ponujanja indeksov. Pomembno je, da si nalijemo čistega vina. Tudi razprava o javnem prometu je naprimer pomembna. Ne moremo pa razpravljati o tem, da bi imeli eh, prost dostop do javnega prevoza. In to velja tudi za področje indeksov. Zakonodaja ne more posegati v poslovni model ponudnikov indeksov. Ne smete zahtevati eh, preobsežnega dostopa do naših podatkov. To je namreč naš poslovni model, in pristop zakonodajalca mora biti sorazmeren. Zagotoviti je namreč treba eh, delujočo globalno konkurenco. Hvala za pozornost, veselim se zanimive razprave. Graf. Najlepša hvala, gospod Graf. Naslednji je gospod Rudolf Zibel, ki je predsedujoči delovne skupine EFAMA o referenčnih merilih je tudi upravni direktor BVI. Gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora, gospe in gospodje, EFAMA je organizacija, ki predstavlja upravitelje, naložbene upravitelje in industrijo. Skoraj 17 biljonov evrov predstavljamo. Na začetku bi rad omenil, da moja industrija popolnoma podpira namene te zakonodaje. S tem boste namreč pomagali vlagateljem, da dosežejo svoje cilje. Vrnili boste zaupanje v to industrijo. Najprej bi rad pojasnil, kakšna je vloga upraviteljev aktive na tem področju. Upravitelji upravljajo eh, skladi, skladi so posredniki v imenu njihovih uporabnikov. Kdo so to? jaz, vi, imamo pa tudi institucionalne eh, ulagatelje, zavarovalnice in pokojninske sklade, na primer. To so tudi navadne korporacije, ki sodelujejo pri eh, gospodarstvu. Pomagajo milijonom državljanov, ki so odvisni od te industrije, ki so odvisni tudi od uporabe indeksov. Upravitelji aktive uporabljajo indekse, referenčna merila, niso pa oni tisti, ki prispevajo eh, podatke ali pa oblikujejo dejanske, dejanska merila, kot je dejal gospod Graf, so to eh, cilji v primeru pasivnih skladov oziroma primerjalni standardi v primeru aktivnih skladov. Upravitelji aktive nimajo neposrednega dostopa do določanja indeksov. Nimajo možnosti, da bi nadzorovali rezultate. Obenem ne uporabljajo indeksov zato, da bi določali eh, cene finančnim instrumentom. Pri tem se uporablja vrednost eh, premoženja, se pravi vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih instrumentov, oziroma denarja kot takšnega. To velja tudi za sklade, s katerimi se trguje na borzi. Uporaba indeksov in referenčnih meril mora slediti zakonodaji. Imamo KNPVP in tudi druge smernice ter zakonodajne akte, ki jih nadzira ESMA, in treba je uporabljati zgolj tiste indekse, ki so pregledni, ki sledijo ustrezni metodologije o eh, tehtanju, ocenjevanju in glede drugih značilnosti. Morajo imeti jasen cilj in eh, lahko jih tudi ponovno izračunamo. Zakonodaja o referenčnih merilih bo zgolj doprinesla k izboljšavi tega režima. v interesu preglednosti pa seveda pozdravljamo obveze, s katerimi bomo mi lažje delovali. Naša industrija je vedno ustrajala pri tem, da je treba slediti trem ciljem. Sorazmernost, zahteve glede različnih uh, tipov referenčnih meril, preglednost, vlagateli morajo imeti pregled nad delovanjem sistema in pa enaki pogoji v Evropski uniji. Vlagatelji morajo imeti priložnost izbire. Uporaba indeksov mora biti ločena od določitve indeksov. Zmanjšati moramo manipulacijo in povečati preglednost ne bom se spuščal v podrobnosti, gospod Graf je o tem nekaj že povedal, vseeno pa bi rad dejal takole. Zakonodaja mora pokriti zgolj tiste indekse, ki so objavljeni oziroma so na voljo javnosti. Plagatelji morajo imeti pregled nad podatki v zvezi z indeksi, ne smemo izključiti ponudnikov iz tretjih držav. Izpostavil bi zgolj nekatere točke, ker časa ni veliko. Najprej eh, uporaba referenčnih meril oziroma oblikovanje referenčnih meril. Jasno je treba opredeliti uporabo referenčnih meril, tako da ne bomo uh, s tem pokrili tudi ponujanja referenčnih meril. Trenutni predlog ne določa vseh uporabnikov, kar pomeni, da lahko pride do težav pri zagotavljanju enakih pogojev za vse. Opredeliti je treba uporabo v skladu s tem, uh, o čemer se pogovarjajo v svetu. V predelitev je treba vključiti dva tipa uporabe. Najprej sprememba indeksov, če se ne uporabi novih vnosnih podatkov. Veliko je indeksov po meri, ki jih uporabljajo upravitelji aktive na željo industrije oziroma vlagateljev indeksi, ki temeljijo na finančnih indeksih, kakor jih je opisal gospod Graf, bi morali eh, spadati zgolj pod uporabo primerjalnih meril. Tudi referenčna merila za preverjanje uspešnosti referenčnih meril moramo obravnavati posplošeno. Jasno je treba povedati tudi, da pokrivamo zgolj tiste indekse, ki so na voljo javnosti oziroma ki so objavljeni. Gospod Graf je povedal, da večina indeksov velja za institucionalne vlagatelje, dogovorjeni so med enim vlagateljem in ponudnikom indeksa. Teh ne moremo pokriti. Tretji člen je treba razjasniti tako, da indeksi po meri ne bodo pokriti s to zakonodajo. Vlagatelji potrebujejo preglednost, kar se tiče eh, podatkov v zvezi z indeksi. Vlagatelji potrebujejo pregled nad metodologijo, cenami, sestavo in tehtanjem indeksov in to redno. Slediti je treba tudi smernicam ESME ETF. naprimer na spletni strani se lahko objavi eh, to vrstne podatke, tako da bo javnost lahko eh, ustrezno dostopala do njih. Dostop do ponudnikov tretjih držav, kot prejšnji govorniki, si tudi mi prizadevamo za enake pogoje za ponudnike iz Evropske unije in izven Evropske unije. Predlagamo prehodno obdobje od 3 do 5 let in če zakonodaje v tretji državi ni, potem bi lahko ponudniki sami izkazali skladnost eh, s smernicami OSKO. Hvala. Piero, Pier Tako, sedaj pa še zadnji govornik, gospod Pier Mario Sata, vodja financ Hypo Finance Bank in član Unicredit. Eh, hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovani člani poslanke poslanci odbora, hvala lepa, da vam ste mi dali priložnost, da izpostavim nekaj zamisli na to pomembno temo in da sem na voljo tudi za vprašanja. Unikredit pozdravlja tekoče pobude na ravni EU in na globalni ravni, ki bi naj reformirali trenutni sistem in uporabo evropskih referenčnih meril. Mislimo, da je to ključni korak za to, da vrnemo kredibilnost v trg in da ponovno spostavimo zaupanje v referenčna merila. Nedavni dogodki so izpostavili pomen referenčnih meril za potrošnike in za naložbenike v manj zapletene finančne proizvode, kot so hipoteke. Harmoniziran okvir na ravni EU je potreben zato, da bi upoštevali čezmejni vidik referenčnih meril. Tukaj se bom osredotočil na referenčna merila denarnega trga, ki se veliko uporabljajo. Unikredit je v panelu tistih, ki prispevajo k oblikovanju referenčnih meril kot Eurobor in EONIA in to je znak odgovornosti, kar se tiče uporabnikov referenčnih meril. Gre za potrošnike, naložbenike in ostale finančne posrednike. Ta referenčna merila so ključnega pomena za finančne trge, kot jih poznamo. In če bi izginili, bi ogrozili delovanje vseh udeležencev. Zato Unicredit prostovoljno skuša zagotavljati oblikovanje referenčnih meril, ne glede na dodatne stroške in vire, ki so potrebni za to. In čeprav je sedaj vse skupaj veliko zelo spremenjeno od takrat, ko smo ustvarjali referenčne merila pred nekaj desetletji. Ta predlog meni, da je nujno potrebno imeti referenčna merila in instrumente, ki so povezani s tem, ki imajo vrednost saj 500 mi, milijard vrednosti. Oni kredit meni, da ta edinstveni kriterij ni zadosten in ne upošteva vsega, kar je potrebno. Čeprav je tudi pomemben in moramo upoštevati sistemski pomen nekaterih držav članic v Evropski uniji kot celoti. Raje bi imeli opredelitev na kvantitativnih kriterijih, ki bi najprej primerjali kriterije usmerjali po maloprodajnih finančnih pogodbah in bi potem prenehanje določnega referenčnega merila oblikovali tako, da bi seveda to imelo negativne posledice na finančno stabilnost. Kar se tiče nadzora, tam, kjer so referenčna merila pomembna in kjer so pomembna tudi preko meja, Unikredit meni, da je ESMA tista, ki bi morala biti odgovorna za to, ne pa pristojni organi, kot je napisano v predlogu. ESMA je ključnega pomena, da zagotovi, da odločitve, kar se tiče zelo pomembnih referenčnih meril, upoštevajo splošni interes Evropske unije in stabilnost finančnega trga kot celote. Izogniti se moramo razdrobitvi po nacionalnih linijah. V zadnjih dveh letih je približno 19 bank se umaknilo iz panela Euribor v primeru referenčnih mrelj zelo velikega pomena, s čezmejno dimenzijo, kot je ta, je pomembno, da zagotovimo, da je panel dovolj velik, da zagotavlja reprezentativnost in kontinuiteto samega referenčnega merila. Zato in glede na nujnost postopka pri sprejemanju ustreznih odločitev, bi raje imeli ESMO, ki bi bila odgovorna za to na podlagi kvalitativnih kriterijev in ne glede na številčne pragove. Po predlogu bi podatki, ki temeljijo na transakcijah, imeli prednost v predelitvi referenčnih meril. Kakšna je logika za tem? Tukaj bi imeli manj diskrecije in bi verjetno zato imeli možnost manipuliranja s podatki in bi zmanjšali možnost manipuliranja s podatki. Ampak v nekaterih primerjih, kot je Euribor, pa ocenjujemo, da bi lahko imeli bolj učinkovite instrumente. Zato bi morali oceniti podatke na tak način, da bi glede na zanesljivost in koristnost podatkov izražali realnost na trgu in točno to je to, kar je finančna merila merijo po tem predlogu bi administratori naj objavili vhodne podatke takoj, ko je na voljo referenčno merilo. Vendar pa je dvomljivo, ali bi ti podatki lahko bili dovolj za uporabnike. Po drugi strani menimo, da bi objava transakcijskih podatkov za denarni trg lahko imelo tudi učinke, ko bi se skrivila konkurenca objava višjih obrestnih mer posameznih bank bi lahko ogrozila sposobnost bank, da zbere sredstva na trgu. Administratorji zato ne bi smeli biti obvezani, da objavijo podatke, ampak bi samo morali skraniti podatke za obdobje, med katerim bi ESMA, če bi bilo to potrebno, lahko odobrila dostop do teh podatkov. In končno, v zadnjih mesecih so nekatere pobude industrije skušali ugotoviti izvedljivost alternativ kar se tiče primerjalnih kriterijev za denarni trg, še prav posebno za Euribor. Nekatere možnosti so obetavne, ampak tako kot je Euribor bil uveden leta 1998, glede na kompleksnost in različne pogodovne obveznosti Euribora, po različnih nacionalnih zakonodajah, je evropski zakonodajni akt nekaj, kar bi zelo potrebovali, da bi zagotovili stabilnost. Hvala lepa. Speakers, our... Hvala lepa vsem govornikom. Tako, sedaj pa začenjamo razpravo člani odbora Ekon. Naj vas spomnim, da boste v prvem krogu dobili priložnost poročati v senci, imeli boste dve minuti za vprašanja. Prosim, povejte, za koga je vprašanje. Potem pa ima govornik tri minute za odgovor. Potem, po tem prvem krogu, bomo imeli postopek HDI, pritegnite pozornost predsednika. Tako, prvi je porčvalc NCLS e Niedermayer. Dve minuti za vprašanje, prosim. Hvala lepa. Upam, da bom krajši mene skrbi ta režim tretje strani in verjetno je to vprašanje za komisijo. Težava je v tem, da je uredba bila oblikovana, ko so načela Joska bila še v pripravi. Sedaj pa se mi zdi, da je Josko že globalno spremljal kot globalno načelo. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali drži, da če bomo šli prek ravnina Čeljoska, da bo prišlo do odziva drugih finančnih središč, ko se bodo prilagali temu režimu. Torej, do kakšne mere prihaja do nasprotnega tveganja, da se bodo drugi držali načel Joska, naš sistem pa bo veliko bolj strok in to pomeni, da bodo omejitve za evropska podjetja veliko strožja za uporabo referenčnih meril, ki ne prihajajo iz Evrope. Hvala lepa. Vprašanje je bilo tokrat namenjeno komisiji. To je gospod Filip Tot. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Naj pojasnim. Režim tretjih držav je zato, da referenčna milija tretjih držav, ki jih uporabljamo v EU, govorimo tudi o pogodbenih obveznostih, naprimer hipotekah, da so tako zanesljivi, kot so preferenčna merila v EU. Prav tako imajo pomembno funkcijo, da zagotovijo, da imajo evropska podjetja enako podlago primerjavi s konkurenti v tretjih državah, kar se tiče veljavnih obvez. Pomembno je spostaviti tudi, da inkvivalentni režimi, ki jih predlagamo v tej uredbi, morajo biti ustrezni in menimo, da samo certifikacija za neponudnikov referenčnih medijskih držav ne bi ponudila te pravne gotovosti ali enake podlage za vse. Prav tako je potrebno povedati, da je predlog inovativen, ker eksplicitno prvič priznava vlogo za načela JOSKO. Ko komisija ocenjuje ekvivalente glede na uredbo, bo komisija morala poštevati, ali je pravni okvir tretje države in nadzorni okvir tretje države tak, da je v skladu z nasimi, našimi referenčnimi merili. Menimo tudi, da je pregled JOSKO, kar se tiče izvajanja svojih načel, nekaj, kar bo pomenilo koristno, koristnega pokazatelja ali države, tretje države, izvajajo zadeve tako, kot je potrebno. Japonska in Singapur razmišljata o tem, da bi pripravila zakonodajo o referenčnih merilih. Morda najprej z omejenim obsegom, kasneje pa bi to razširila v zakonodaji. Kot pri bonitetnih agencijah v preteklosti je EU vodilna pri mednarodnih sporazumih in načeljih in prav je, da je tako vendar pa tudi menimo, da izkušnje kažejo, da tretje države potem veliko krat nam sledijo. Hvala lepa. Thank you. Uh... Hvala lepa. Naslednji. Poročevalce Sence SND Fernandez. Uh, hello, good afternoon. I shared. Dobar dan. Vprašanje ELS sem slišal imel sem podobnega, imam pa še dve dodatne vprašanje. Najprej za predstavnika Evropske centralne banke, kar se tiče opredelitve kritičnih referenčnih meril. Trenutna opredelitev ni idealna, ker nacionalna podlaga za opredelitev kritičnih referenčnih meril ni najboljša. Mislim, da je bolje, da to ocenjujemo glede na stabilnost finančnih mar, e, trgov. Vprašanje pa je, ali bi nadzornik lahko dobil večjo vlogo in kako bi lahko bolje opredelili kritična referenčna merila, ne da bi odprli vrata za dodatne razlage tega strani nadzornikov. Potem pa eh, srvinska referenčna merila. Pri tem, torej gre za nefinančna referenčna merila, imamo težave s tistimi, ki prispevajo kajti zaenkrat gre za neobvezojoče prispevke, prostovoljne prispevke. V trenutni uredbi imamo kodeks ravnanja, ki je pravno zavezojoč. Ta kodeks ravnanja bi lahko dovoljeval izboljšanje tudi na strani tretjih držav, ki sedaj sodelujejo prostovoljno. Torej, kako bi lahko razrešili to težavo, razkozik somljanja pri nefinančnih in finančnih merilih? Bo to zadoščalo? To je moje vprašanje. Hvala lepa. So, Hvala lepa, torej gospod Skjavi. Chairman, Hvala lepa, predsednik, spoštovani poslanec. Mislim, da kar se kritičnih, najpomembnejših finančnih meril tiče, ne moramo upoštevati tako kakovostne kot eh, količinske vidike. To lahko potem pomeni določeno diskrecijo. Vendar pa mora to upraviti določena institucija, ki je odgovorna za take analize. Prav tako pa lahko to pregledamo s časoma, tako da bomo vse skupaj bolje pripravili in potem izvedli tudi ustrezno oceno. Torej, moramo se skupaj združiti. Po eni strani lahko imamo obsežne reference, ki temeljijo na velikem številu pogodb, po drugi strani pa mislim, da moramo zagotoviti tudi finančno stabilnost, narediti analizo finančne stabilnosti. To je bolj kakovostni vidik po različnih državah Unije in za Unijo kot celoto. Hvala lepa. Še kdo? želi odgovoriti na drugo vprašanje. Um, oh. yes, I'm not an in Nisem strokovnjak za nefinančna referenčna merila, ampak tudi pri Euriborju smo imeli podobne zadeve. Tudi tukaj šlo za prosti volno podlago. Še pa posebno v prehodnem obdobju je veliko tega, ne, da bodo nekateri panelisti odšli in da ne bo do več objavljali podatkov. Tukaj je težko prihodek soravnanja doseči zavezujočo naravo prispevkov. Potrebovali pa bomo verjetno nekaj bolj odločnega, zavezujočega, kar se tiče teh prispevkov panelistov. Komisija. Želel sem odgovoriti poslancu glede kodeksa ravnanja. Naj upozorim odbor na načela IOSCO, ki zahtevajo, da upravljavec eh, referenčnih meril zagotavlja sprejemanje in upoštevanje kodeksa ravnanja in pri vsaki spremembi to tudi obvestiti o tej spremembi. Komisija je torej želela to določbo o pravni zavezojočnosti kodeksa ravnanja to zagotoviti seveda pa lahko imamo še kakšno drugo obliko, kako bi to izvedli. Predsedstvo sveta išče drugo formulacijo za to načelo, vendar pa to načelo želimo zagotoviti. Hvala lepa. EKR. Er. Gospod Sam Poterpo. Če. Hvala lepa, predsednik. V imenu EKR er imam splošno vprašanje za Davida Wrighta z Joska. Upam, da nas sliši. Se upravičujem, imamo težavo s povezavo z Madridom, tako da bomo vprašanja za Josko zbrali in potem posredovali na koncu. Ima pa še eno drugo vprašanje, pravi gospod Terho. Imam specifično vprašanje za gospoda Grafa. Gospod Graf, kot predstavnika upravljavca FNČ-ih Marije Trite države v Švici, ali vstajajo načrti, kar se tiče zakonodaje, glede enakega obsega v tej državi, kot je zakonodaja v EU. Gospod Graf. I of course can't speak here for the Swiss government. Tukaj seveda ne morem govoriti v imenu švicarske vlade, ki je seveda pristojna za zakonodajo. Imeli pa smo razprave na to temo švicarsko vlado in zaenkrat ni pripravljena zakonodaja in ni načrto, da bi izvajali in pripravili zakonodajo o referenčnih merilih v Švici. Hvala lepa. Ko bomo spostavili zvezo, se bomo vrnili k vam za vprašanje za gospoda Wrighta. Sedaj pa Jegas. Eh, Zelo dobro se zavedamo, kako pomembni so ti indeksi in kako zelo negativno so lahko vplivali na gospodarstvo tudi na portugalskem in z sistemom SWAP so povzročili ogromno škode za milijarde evrov. Zlorabe so povezane z, tudi z drugimi dejavniki, kot so konflikti interesov, ki so povezani s kompleksnostjo indeksov in na kakšen način je sestavljen ta indeks, kar seveda vpliva na takšne situacije. Indeksi cene morajo biti enostavni, po našem mnenju, vendar pa kot vemo, to ni vedno možno. Rad bi zastavil vprašanje v tem smislu, kako bi lahko dali večjo vlogo javnim ustanovam. Mi imamo torej evropski okvir, ki ima znanje, ki ima vse pogoje za to, da lahko odigra večjo vlogo na tem področju in ti indeksi so lahko tudi um, smatrani za javno dobro, če jih uporabljamo za določanje referenčnih meril ali cen. Če lahko centralna banka določi obrestne mere, ne bi bilo dobro, da bi imeli kakšen drug organ, kakšno drugo inštitucijo, ki bi uravnavala z indeksi. Tako bi lahko preprečili na skrižje interesov in zajamčili bolj pravične indekse. Hvala. Želite to vprašanje nameniti kateremu odgovorniku? Kdo želi odgovoriti o tej možni javni vlogi? glede posameznih specifičnih referenčnih meril. ECB. Prosim, ECB. Mr. Chairman. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani poslanec, mislim, da je javni sektor storil že kar veliko, še pa posebno na tem področju. Najprej nadzorniki, takrat to še nismo bili do pred nekaj dnevi, da pa kakorkoli že, sedaj smo nadzorni organ, ki ima mandat za prudentni nadzor. Kar se tiče nadzornikov glede finančnega obnašanja, smo seveda sedaj bolj pomembni zaradi vseh škandalov. In tudi Evropska centralna banka je bila zelo vključena v to, da bi podpirali reformne postopke. Vsi govorniki so govorili o različnih poročilih in skupinah, ki pod okriljem G20 Evropske odbora za finančno stabilnost Joska so sodelovali pri referenčnih merilih za valutne tečaje in mislim, da smo tu veliko dosegli. Tako, kar se tiče nudenja prispevka z naše strani, pa tudi kar se tiče postopka izračuna referenčnih meril in eh, z našo deležbo, tako kot pri centralni banki, bomo skušali zagotoviti ustrezno obravnavo organov, upravljavca Euriborja in drugih organov, da bi se pomaknili k referenčni presni meri Euribor, ki bo temeljena na drugih kriterijih. Hvala lepa. Yes. Hvala lepa. Še kdo? Prosim. Small piece of information. Naj dodam še nekaj. Seveda tudi zasebni sektor poskuša narediti ta referenčna merila veliko bolj pregledna in skuša nejasnost odstraniti, kar se tiče izračuna indeksov, da bi se skupaj temeljilo na transakcijah. Sveda skušamo to zagotoviti tudi zakonodajo, tako da bi pomagali zasebnemu sektorju. Je pa potrebno paziti, da ne bomo silili zasebnega sektora v nudene indeksov, ki bi romili njihovo delovanje. Veliko je prizadevan trenutno tudi zasebnega sektora, da bi ponudili še boljše indekse tudi za ta sektor. Hvala lepa. Sedaj pa Filip Lambert, zeleni. Dobro dan vsem. Vprašanje komisiji. Želeli bi si, da bi vsa referenčna merila bila zajeta ta uredbo, vendar pa z dvoslovnim pristopom, kjer bi kritična referenčna merila bila bolj podvržena bolj strogemu režimu kot tista nekritična. Tako pa bi potem zajeli vse to bi pomenilo, če bi določeno referenčno merilo prešlo iz nekritične v kritično kategorijo, bi to ugotovili in bi ga potem strože nadzorovali. Pri, vaše pripombe bi rad. Imam vprašanje za komisijo in tudi za ECB. Ena od zadev, ki se zdi, da ustvarja nepotrebno tveganje na finančnih trgih, je dejstvo, da se referenčna merila uporabljajo za neustrezne operacije. Libor se uporablja skoraj za vse, tudi ko ni relevanten. Torej, vprašanje je, kako se lahko te potencijalne napačne uporabe referenčnih meril lotimo, kako lahko to, lahko to zajamemo v zakonodaji, da bomo zagotovili, kolikor se le da, da bomo ta referenčna merila uporabili samo za ustrezne primere ne pa tudi za ostale. Če se to neustrezno uporablja, kako lahko izmerimo tveganje in temu namenimo dodatno pozornost. In še vprašanje za gospoda Wrighta, če bomo stopili spet v stik z njim, kaj meni o obsegu manipulacij Forexa. Gospod Wright bo odgovoril kasneje. Najprej komisija. Hvala lepa. Kar se tiče odgovora na to, kako zajeti različna referenčna merila, morda so nekateri indeksi podvrženi blažjemu režimu kot drugi. Predlog komisije menimo želi zagotoviti točno to. Gotovo ga lahko izboljšamo, ni idealen, vendar pa ta predlog ima nekatere horizontalne zahteve za vse tipe referenčnih meril, imamo dodatne, bolj stroge zahteve za kritična referenčna merila, kar se tiče kolegijo nadzornikov. Tukaj moramo vključevati tudi nadzornike drugih držav članic za te kritične referenčna merila. Potem pa imamo tudi še prav posebno prikrojena referenčna merila, kjer določene določbe ki so že zahtevane druge po evropski zakonodaji, že uporabljamo. Imamo pa tudi potem posebej prikrojena industrijska referenčna merila, pa tudi nefinančna referenčna merila. Tako da je komisija resnično želela zadostiti različnim zahtevam za različne type referenčnih meril. Prav tako pa nas skrbi dejstvo, da bi vsa referenčna merila morali javno nadzirati. Kajti zdi se nam, da obstajajo podobna tveganja za skoraj vsa referenčna merila. Ne želimo si vrzeli v naši zakonodaj, ki bi lahko postale očitne, ko bo prišlo do manipulacije referenčnih meril. Videli smo, da se število teh veča imamo tudi obtožbe o manipulacijah pri premitih kovinah in tako dalje. Tako da je pomembno imeti okvir, ki bo veljaven za vsa referenčna merila, moramo pa seveda določene kriterije narediti bolj sorazmerne, če je to potrebno, kar se tiče različnih tipov referenčnih meril. Ja, Sedaj pa ECB. Hvala lepa, predsednik spoštovani poslanec, dejal bi, da smo od začetka 2013 kot ECB, bil sem vključen v delo pod okriljem EBS in to je na spletni strani ECB skušali zagotoviti načelo izbire. Mislim, da je to točno to, kar ste omenili. Hvala lepa za to. To je zelo pomembno za nas. Torej, načelo, da dovoljujemo gospodarskim dejavnikom, udeležencem na trgu in uporabnikom, da izberejo med različnimi referenčnimi merili indeksi tistega, ki najbolje zadosti njihovim potrebam. Zato torej jim moramo dati možnost, da se lahko izberejo in da naredijo analizo in da na koncu potem uporabnik poveže različne izbire s svojimi potrebami. Prav imate, ko pravite, da lahko včasih govorimo o referenčnih merilih, o referenčnih obrestnih merah, ne da bi naprimer upoštevali faktorja tveganja, posojilnega tveganja, ki je že vključeno v to. Vse to je potrebno obravnavati, preden se odločimo za uporabo določenega referenčnega merila za sklenitev pogodbe. Glede pristopa poročila odbora za finančno stabilnost, lahko rečemo, da so tako nadzorniki, kot tudi centralne banke, ki so bile vključene v to, skušale oblikovati in pomagati udeležencem na trgu več plasten pristop, naprimer za evroobmočje že imamo nekaj, kar je po eni strani. prostor obrestnih mer, ker tega ne skoraj ni, to je Ionija. Po drugi strani pa imamo Euribor, kjer imamo potem tudi močene stopne tveganja, ki so vključene. Potrebno je zagotoviti stabilnost in kontinuiteto takšnih referenc. Še prav posebno specifično vprašanje izogibanja neustreznosti, torej zaščita strank, se upravičujem, ne morem vam ponuditi bolj inovativnega odgovora z našega vidika, vendar pa seveda je to komentarje CB, komisija bi lahko morda povedala več. Skušam pa izpostaviti, da skušamo ustvariti izbiro, storiti nekaj utipljivega, ostanek pa morajo potem storiti organi, ki so pristojni za zaščito. Well? Lahko dobili tudi odgovor komisije? Yes. Yes, not, uh, uh, se opravičujem, da nisem odgovoril na drugo vprašanje. Komisija se strinja s tem, da je zelo pomembno, da ocenimo primernost referenčnih meril, še posebej, ko gre za pogodbe s potrošniki. Zato imamo 13. člen o primernosti, ki zahteva, da preden pišemo finančno pogodbo s potrošnikom, mora nadzorni organ prepričati se prepričati, če potrošnik pozna to referenčno merilo, kakšne je njegova finančna stavne in stanje in če je to referenčno merilo primerno zanj. In če nadzorni organ meni, da to referenčno merilo ni primerno, mora potrošnika opozoriti na to in potem se lahko potrošnik odloči sam, če podpiše pogodbo ali ne. Zato se mi zdi to vprašanje zelo pomembno in to obravnavamo tudi v predlogu komisije. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa pročevalka Kora van Nibhojten. Najlepša hvala. Veliko odgovorov smo dobili. Gospod Fernandez pa je omenil tudi kritike glede. Eh, referenčnih meril. Veliko kolegov je omenilo skrb zaradi možnih kritik in pa tudi kvantitativnih eh, pragov in kaj se zgodi, če referenčna merila prekoračijo ta prak. Gospod Skjavi pravi, da ECP meni, da je treba ohraniti bolj fleksibilno definicijo eh, kritičnosti, kaj menite s tem, kaj boste storili s kvantitativnimi pragi in če nam lahko bolj podrobno razložite, katere kvalitativne kriterije bi želeli vključiti v definicijo. Pravite, da je treba te pregledati s časoma in da morajo pristojne inštitucije opraviti oceno, analizo. To vprašanje je bila tudi za gospoda Sato in če mi gospod predsednik eh, dovoli, bi rada zastavila tudi gospodu Sibelu vprašanje. Pravite, da so referenčna merila ocenjevala rezultate investicijskih skladov in da te ne smemo vključiti v to poročilo. Zakaj mislite, da prihaja do konfliktov interesov v teh primerih? Hvala glasov. Misar Sata. Gospod Sata, najlepša hvala, gospod predsednik. Razlog za to, da menimo, da pragi niso najboljša rešitev, leži v tem, da nekateri trgi na katere se nanašajo referenčna merila, so takšna, ki jih je zelo težko izmeriti glede na promet, glede na transakcije. In tukaj imamo referenčna merila tudi za eh, drugačne finančne inštrumente, ki jih pokrivajo ta referenčna merila. Veliko krat proizvajalci referenčnih meril omogočijo možnost, da se izognejo referenčnim merilom in če nimamo kvalitativnih meril in pragov, potem gre za vprašanje relevantnosti. Ne gre samo za celotni, celotno količino, ki je povezana z benchmarki, ne samo zaradi velike količine prometa, ampak tudi zaradi tega, ker gre za milijone maloprodajnih hipotek in zaradi tega je to zelo kritično in pomembno. Zato menimo, da se ne smemo zanašati samo na kvantitativne kriterije. In če nimamo druge zadovoljive rešitve, potem moramo ohraniti kvalitativne kriterije v definiciji in da mora te kriterije oceniti in primernost oceniti nadzornik. Po našem mnenju je to najboljša rešitev za to vprašanje. Hvala. Gospod Skjavi, najlepša hvala, gospa poročevalka. želimo oceniti kvalitativno vprašanje in to je verjetno poklicna deformacija ekonomista. Rad bi predstavil druge vrste meril, poleg teh, ki je že predstavil gospod Sata. Naprimer, da analiziramo primernost določenega indeksa za določeno državo, kako zelo pomemben je ta, eh, pomembno je določeno referenčno merilo glede na vrsto trgovanja za določeno državo. Mogoče se, če se indeks ne uporablja širše, bi vseeno lahko povzročil finančno nestabilnost in jo potem razširil drugod po Evropski uniji. Lahko tudi upoštevamo vrsto pogodbe, za katero se upravi ta referenca. Tukaj gre naprimer za reference, ki se uporabljajo za bolj profesionalne inštitucije, agencije kot za končne uporabnike ali potrošnike. Zaradi tega imamo povezavo med celotnim finančnim sistemom in referenco, ki je popolnoma drugačna. Dodatni kazalniki bi omogočili bolj kvalitativno analizo nečesa, ki bi omogočil prage, ki bi bili zelo strogi, če bi se pospeli nad pragom, potem ste šli predaleč, pot pa bi bili manj strogi, temu bi se radi izognili. Še gospod Zibel, najlepša hvala za vprašanje mislim, da končn, konfliktov interesov ni, če si pogledate končne uporabnike in pogodbe za upravljanje z aktivo, potem vidite, da imate 50 tisoč na voljo in da te reference ocenjujejo kako zelo kvalitetne so aktive. V uvodni eh, izjavi sem že omenil direktivo USID in pa direktivo za uporabnike, kot tudi smernice, ki smo jih posodobili. Tukaj vnašamo zelo veliko zahtev o primernosti, o transparentnosti, kako bi lahko izboljšali indekse, ki jih uporabljate, če so primerni, kot tudi informacije, ki zahtevajo upravljanje z aktivo, ki ocenjujejo, če je, so rezultati primerni, naprimer, da se indekse za kapitale upravlja za kapitalske sklade. Merjenje je dejavnost, ki jo pokriva ta uredba in ni področje, na katerem lahko neposredno vplivamo na ceno proizvoda. Torej, mi bi regulirali cene določenih finančnih interesov in potem zastavili ceno aktive glede na referenčna marila. Kritična referenčna marila bi pa regulirali na podlagi reguliranih podatkov v najboljšem primeru. Torej imamo že osnovni indeks, ki ne povzroča navskrižja interesov. Zato bi lahko nasplošno rekli, da imamo kombinacijo primernosti indeksa, ki jih preverjajo zakonodajalci skladov kot tudi indeksov. Tako minimiziramo navskrižje interesov. regulirane indekse za primerjavo rezultatov pa moramo uporabiti pri uporabi izključujejo. Izključujejo pa jih tudi v predlogu sveta. Najlepša hvala. Sedaj povezava z Madridom deluje, je tako? In se lahko vrnemo na vprašanje Sampa Terha. Najlepša hvala. Upam, da nas slišite, gospod Wright. Katere eh, druge vrste zakonodaje načrtujete v IESK-u, ki pokrivajo enako področje kot evropska zakonodaja? Glede na vaše izkušnje v Evropski komisiji in v IOSK-u, mislite, da katerakoli jurisdikcija izpolnjuje zahteve tretje države, ki jih predvideva komisija v svojem predlogu. Wright. Gospod Wright. Mr. Wright, can you hear us? Naslišite, gospod Wright? Seems Yes, you can, you can answer. Izvolite, lahko odgovorite na vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imel sem nekaj tehničnih vprašanj. Naj odgovorim na zadnje vprašanje. Me slišite? Jaz vas slišim, vi pa mene ne slišite. Seveda vas slišimo. Okay. Uh, you can talk. It's okay for us. Had difficulty hearing uh, all of the uh, important debate. Okay, let me. Torej, naj nadaljujem. Vprašanje v zvezi z uh, jurisdikcijami, ki pripravljajo zakonodajo. Kolikor vemo, samo Japonska in Hong Kong načrtujeta zakonodajne ukrepe in res je, da nobena druga jurisdikcija ne gre tako daleč kot osnutek zakonodaje komisije, o katerem se pogajate v tem trenutku. Imamo vprašanje v zvezi z tretjimi državami, ki ga je zastavil poslanec. Če imamo vprašanje naprimer eh, odvedenih finančnih inštrumentov in če si pogledate ZDA, ki so dosti bolj razviti na tem področju in pogledate, da imajo svoj sistem, ki ga je zelo težko oblikovati. Mi menimo, da bi bilo idealno, če bi imeli skupna načela za priznavanje eh, referenčnih meril naših partnerjev. Trgovanje je oteženo seveda, ko gre za čezmejne transakcije. Gospod Lamberts je dal pripom glede uporabe referenčnih meril in tukaj ima prav. Mednarodni odbor za finančne inštrumente dela na tem in kot sem že omenil prej, e FSB pripravlja dvojni pristop in kjer obstaja bančno tveganje, pripravljajo poseben sistem plusov. Če pa imate večje tveganje pri odvedenih finančnih inštrumentih, pa pripravljajo alternativni sistem. Gospod Lamberts je tudi zastavil vprašanje glede manipulacije gre za približno 500 milijonov dolarjev na dan, ki pokriva takšno trgovanje. Ne vemo pa, kolikšno je manipuliranje tega trga. Lahko samo povem, da zato izvem iz časopisov tako kot vi. Nekatere finančne inštitucije zato namenjajo sredstva za odplačevanje možnih kazni in sankcij v prihodnosti. Najlepša hvala. Much, uh, Mr... Najlepša hvala, gospod Wright. Se upravičujem za tehnične težave. Okay. So quick... Sedaj pa imamo še vprašanje za čas za vprašanja. Želi kdo zastaviti vprašanje za naše goste? Analiz Dodds, najlepša hvala. Čisto na kratko. Vsi so dejali, da se strinjajo z duhom te zakonodaje, da pa lahko zagotovimo skladnost, moramo imeti sporazume, ki se jih izvaja v praksi. Veliko smo razpravljali o tem, kako lahko elemente te zakonodaje primerno usmerimo in uskladimo. V naši razpravi primankuje tega, eh, da se osredotočamo na vzrok problemov in da se strank ne obravnava prav vsakdo od zunaj bi priznal, da gre za kulturno vprašanje in da ni spoštovanja splošnih načel pri obravnavi strank. Bar menite, da je zakonodaja v skladu z kulturo skladnosti ali pa menite, da je tukaj še vedno prostora za takšne igre, ker kultura, naša kultura še ni pripravljena na to, da bi pravično obravnavala stranke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vprašanje. Zelo pomembno je, da razlikujemo o dveh stvarih, ko govorimo o referenčnih merilih. Prvo je oblika in manipulacija. Manipulacija je zločin, tega je treba kazensko preganjati, kot tudi posameznike povezani s tem. Sedaj oblikujemo zakonodajo, ki je zelo dobra. Veliko krat pa mešamo dve zadevi. Veliko krat govorimo o podatkih, ki temelijo na transakcijah. Veliko krat gre za likvidne trge in zelo pomembno je, da zakonodaja pokriva oboje. To je načrtovanje referenčnih meril in indeksov želimo oblikovati takšne, ki so bolj odporni na manipulacije. Zato je zelo pomembno, da okrepimo tudi upravljanje z njimi. Ta osnutek zakonodaje je zelo dober z tega vidika. s tem, s to zakonodajo bomo lahko resnično uspešno popravljali ta vprašanja, ki, na kateri smo naleteli pri referenčnih merilih. Sodelovati pa morajo vsi deležniki, uprave, akteri in tako dalje. Ne zvolite. Samo na hitro odgovor na to vprašanje. Tudi pri uporabnikih je prišlo do izboljšane kulture. Mi smo zelo presenečeni nad manipulacijo referenčnih meril. Sam zastopam naložbene inštitucije in mi želimo zagotoviti. Uh, Thank you. Any Mr. Wolf? Najlepša hvala, gospod Wolf. Najlepša hvala. Gre za vprašanje za gospoda Wrighta. Omenili ste, da samo Japonska in Hongkong premišljata o zakonodaji in da ta ni tako stroga kot evropska zakonodaja. Mislite, da bi bilo možno, da bi evropska zakonodaja povzročila pomankanje konkurence oziroma ovire za poslovanje zaradi strogih referenčnih meril. Oziroma mislite, da bi bilo dobro, da bi imeli enotno zakonodajo in svetovno zakonodajo o referenčnih merilih in v tem primeru ne bi več potrebovali evropske zakonodaje. Samo tako bi lahko resnično zagotovili pravična pravila za vse in pravično konkurenčnost. Najlepša hvala, gospod Wright. Mr. Wright.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 na globalni ravni verjetno ne bomo nikoli dobili enotnega zakonodajca. Najboljše, kar lahko storimo, je, da sodelujemo, da uskladimo naše stališče, vendar pa nimamo nič, kar bi bilo pravno obvezujoče. Ničesar nimamo, kar bi delovalo kot zakonodaja.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 in damo besedo še poročevalki Kori. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalila bi se vsem, ki so sodelovali na tej javni predstavitvi, kolegom kot tudi gostom, da so nam predstavili svoje stališče, da so odgovorili na naše vprašanja. Pri politiki gre za izbiro in spremanje odločitev. Res je, da se bomo naslednjih tednih morali odločiti kar nekajkrat skupaj s poročevalci v senci, s kolegi naprimer, še vedno moramo premisliti o tem, kaj pomeni kritično in kako bi to definirali. Veliko dela imamo še pred seboj. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, gospa poročevalka. Sedaj torej čakamo na svetovno upravljanje z referenčnimi merili, medtem pa bomo sprejeli evropsko zakonodajo in nadaljevali z našim delom. Najlepša hvala gospodu Rajtu, gospodu Skjaviju, Rajtu Siverju in Marije Sati. Najlepša hvala za vaše prispevke. Sedaj pa bomo prekinili našo sejo za 15 minut in se vrnili ob petih, ko imamo izmenjavo mnen s komisarko Vestagerjevo. Najlepša hvala.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 smo na osmi točki dnevnega reda izmenjava mnen z Margrete Vestager, komisarko za konkurenco. Gospa Vestager, prisrčno vas pozdravljam, da ste prišli, da ste sprejeli naše vabilo za prvo izmenjavo mnen v odboru Ekon. Kot veste, je gospa komisarka izjavila željo, da se redno udeležuje naših sej, kot tudi v delovno skupino našega odbora za konkurenco v zvezi z vprašanji povezanimi s konkurenco, kot so državne pomoči, nelegalna konkurenca in priprave strateške vizije o vlogi politike povezane s konkurenco. Pozdravljamo ta pozitivni pristop in seveda bomo z veseljem sprejeli vaše prijazno ponudbo za sodelovanje s parlamentom. Tako lahko okrepimo tudi glas državljanov pri oblikovanju evropskih politik za konkurenco. Najlepša hvala. Prvo izmenjavo mnen smo organizirali zato, da razpravljamo zelo pomembno zadevo. Gre za odnos med celovito analizo in pravili za konkurenco, kot so državna pomoč, kot je pomoč bankam. Ta razprava je res organizirana pravočasno, pravočasno in poslanci seveda lahko zastavijo tudi druga vprašanja, ki so ravno tako pomembna. upam, da bo gospa komisarka ravno tako pripravljena na to, da razpravlja tudi o drugih vprašanjih. Najprej bomo dali besedo gospe komisarki za uvodno izjavo, potem bomo imeli pet minut za vprašanje in odgovore, kot tudi za dodatna vprašanja, če bo čas. Gospa komisarka, izvolite. Well, for, uh... Najlepša hvala, gospod komisar, za dobrodošlico. Zelo sem se veselila, da se lahko udeležim te seje kot komisarka. Upam, da je to prvo takšnih eh, srečan, ki jih bomo redno eh, imeli. Mislim, da imamo dožnost, da čim tesneje sodelujemo za to, da okrepimo konkurenco v dobro naših podjetij in državljanov. Zavedam se ključnih izzivov v prihodnosti z veseljem. Se bom lotila tudi vprašanj drugih vrst kot eh, so vprašanja v zvezi z bankami in seveda se opravičujem, če ne bom pripravljena na vsa vprašanja izven bančnega sektorja, glede bančnega sektorja in eh, glede stresnih tesnov. Torej, ni sedaj čas za to, da počivamo, nimamo namreč bančnega sistema, ki bi dobro deloval za majhna podjetja. Veliko imamo namreč pritožb strani malega gospodarstva, da nimajo dostopa do posojil, do finančne pomoči in tako dalje. Veliko smo že storili, vendar pa imamo pred seboj še veliko dela. 26. oktobra je Evropska centralna banka opravila celovito analizo kot tudi stresne teste, ki smo jih javno objavili. S tem smo dobili transparentnost pri bilanci bank. To je zelo pomemben predpogoj za to, da ponovno vzpostavimo zaupanje v bančni sektor. Prejšnji teden, 4. novembra, je Evropska centralna banka dobila pristojnost, da postane edini nadzornik za nadziranje stres, stresnih testov in pa nadzorni mehanizem za banke. To so zelo pomembni imeniki, s tem smo zaključili tudi zelo dolgo pripravo, celo leto dni je trajala ta priprava. S stresnimi testi smo želeli preveriti odpornost in tudi bilanco večjih bank v Evropi. Gre za 140 bank in za približno 80 odstotkov bančne aktive. Eh, splošni rezultat je zelo pozitiven če upoštevamo že mehanizme za zbiranje kapitala, ki smo jih izvali od januarja do septembra 2014, samo 13 bank v državah članicah ugotavlja pre malo kapitala, gre za 6,5 milijarde evrov in gre predvsem za male banke. vidimo rezultate delovanja bank, ki so zbrali zelo veliko kapitala. Pokriti moramo pomankanje kapitala v času 69 mesecev, ki nam jih omogoča nadzornik. V tem trenutku nimamo predvidene nobene državne pomoči, oziroma državnih reševanj bank, ki so predstavile oziroma poročale o pomankanju kapitala. Če bo do tega prišlo, bomo upoštevali pravila. Gre za zelo pozitivni rezultat. Torej, da ne, se ne predvideva nobeno državno reševanje bank. Verjetno zelo dobro veste, da smo pravila posodobili za državno pomoč bankam in da smo to vključili tudi v bančno unijo. Če katera koli banka potrebuje davkoplačevalski denar, bodo morali najprej investitorji in delničari prispevati. Tako, da bodo javna sredstva zadnji vir in zadnja rešitev. To je zelo pomembno. Z vidika konkurence in pa tudi z vidika državne pomoči bomo skušali zagotoviti, da bomo porabili čim manj davkoplačevalskega denarja v skladu s temi novimi pravili. Zakaj? Mislim, da je odgovor očiten, zato da zaščitimo naše državljane, nacionalne proračune, da ne postanejo tarče tveganja. Tako bomo zagotovili tudi enaka pravila za vse evropske banke, kot tudi zaščitili integriteto enotnega trga. Tiste banke, ki bodo še vedno potrebovale javno pomoč, bodo morale opraviti restrukturiranje in posoditi sredstva realnemu gospodarstvu. Mogoče bo ta bančni sektor bolj dolgočasen, vendar pa se bo sredotočal na svojo prvotno dejavnost in vlogo. Tako bomo tudi zmanjšali moralno tveganje in Tega smo si tudi želeli. Zaradi nadzora nad državnjo pomočjo, reševanje in sanacije bank in zaradi strožne zakonodaje imamo sedaj Evropski bančni sektor, ki je dosti bolj odporen in ki se bolj osredotoča na bistveno bančno dejavnost in to je posojanje realnemu gospodarstvu. Tisti, ki morajo dobiti dostop do kapitala. Seveda imamo pred seboj zelo veliko izzivov. Ti koraki gredo v pravo smer, da ponovno spostavimo zaupanje v manjšni sektor, vendar pa cilja še nismo dosegli. Upam, da bomo po stresnih testih in po reviziji aktive, bo to prvi korak temu, da ponovno spostavimo zaupanje. Kot sem že povedala, ni časa za samo zadovoljstvo, veliko časa imamo pred seboj, zelo veliko dela imamo pred seboj. Treba je restrukturirati šipke točke Evropskega bančnega sektorja, kar je nujno potrebno za to, da resnično zagotovimo, kreditne tokove za naše gospodarstvo. Mislim, da se strinjate z mano, kajti zdrav bančni sistem je ključnega pomena za zdravo gospodarstvo. To resnično potrebujemo. Potrebujemo močno bančno industrijo, ki mora odigrati pravo vlogo v evropskem gospodarstvu, kar pomeni, da se moramo vrniti k posojanju. Vendar pa, kot sem že dejala, moramo predtem sprejeti veliko ukrepov evropski zakonodajni okvir je dosti bolj robusten, kot je bil prej, sedaj pa moramo začeti z delom. Začeti moramo z izvanjem in zagotoviti, da bomo resnično zagotovili bančno unijo, da se bo direktiva resnično izvajala v državah članicah, da davkoplačevalci menijo, da resnično upoštevamo njihove zahteve, da se banke lahko zanašajo nase in na svoje lastnike, zato da bodo lahko opravljale bančne operacije. To je zelo pozitiven rezultat ki smo ga dosegli, in to je, da nobena od bank ne potrebuje državne pomoči. To je en od ključnih sporočil, ki sem vam jih želela sporočiti danes. Najlepša hvala. Sedaj bomo začeli z vprašanji v imenu političnih skupin. Prvi je Markus Ferber, ki je ravno tako predsednik delovne skupine za konkurence. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Opozorili ste že na to, da smo imeli inštitucije, ki so prejele državno pomoč v posebnih okoliščinah in v celoviti analizi smo ugotovili, da lahko spremimo načeloma manjše primanklaje kapitala in da se lahko zato zagotovi državna pomoč, če se spoštujejo stroga pravila. Imamo banke, ki so v težavah brez državne pomoči. Zanima me, če so banke bolj uspešne, če so dobile državno pomoč in če bomo resnično lahko zagotovili bančni sistem, ki ne bo subvencioniran z dakoplačevalskim denarjem. In še drugo vprašanje. Eh, glede Luksemburga gre za davčna vprašanja v Luksemburgu in tudi v drugih državah. In da je prišlo do posameznih pogodb med državami in velikimi korporacijami. In da je dost, ta praksa dosti bolj razširjena, kot bi nam bilo ljubo. Kako boste vi v komisiji reševali konkretne primere? kako boste ukrepali in kako boste preprečili utajo davkov. No, glede prvega vprašanja menim takole. Zakaj lahko upamo, da se bo situacija izboljšala? Zato, ker smo spremenili pravila in okoliščine. V nekaterih državah imajo namreč davkoplačevalci izkušnjo, da so oni tisti, ki so plačani. V drugih državah članicah so bila pravila drugačna in eh, kriza je bila pokrita s premoženjem lasnikov polic. Ponekod so bili makroekonomski pogoji izjemno težavni. Španija, Slovenija, če se ne motim, številne države članice, tudi v, na Danskem ni bilo preprosto. Imeli smo torej takšno mešano podobo. Sedaj pa imamo nova pravila o državni pomoči za bančništvo. Čakamo na začetek veljave nove direktive, čakamo tudi na dograditev bančne unije. In mislim, da je dobro, da ljudje razumejo, da se bo državni denar uporabil zgolj potem, ko se uporabi eh, premoženje banke same. In to je najpomembnejša sprememba. Imamo jasna pravila in tudi ta so izjemno pomembna v primerjavi eh, s prejšnjo situacijo. Imamo torej dinamične bilančna, dinamična bilančna stanja, tudi tukaj je prišlo do velikih sprememb v primerjavi s statičnimi bilančnimi stani, banke so na se prevzeli eh, velik del bremena za to, da so zbrale kapital, ki je bil zahtevan. Zaradi teh sprememb, zaradi odgovornosti, ki sta jo na se prevzela parlament in svet, lahko eh, sedaj upamo na nekaj boljšega, da lahko plačevalcem in državljanem lahko povemo, da smo upravili našo nalogo. Luksemburška razkritja in vprašanje obravnave tega škandala. Trenutno imamo štiri odprte primere, en na Irskem, en na Nizozemskem in dva v Luksemburgu. Kot veste, takšni davčni dogovori niso nujno nezakoniti, lahko so tudi zakoniti. Pravo vprašanje sveda je, kakšna je bila odločitev davčnega organa v posamičnem primeru. V nekaterih primerjih se namreč lahko zgodi, da je prišlo do posega v konkurenco, da je prišlo do državne pomoči, da so bila kršena pravila na tem področju. Mislim, da je pomembno, da pridemo do dna pri teh štirih primerjih, ker bomo tako bolje razumeli, kaj iščemo, če se bomo spustili v širšo preiskavo in mislim, da za to obstajajo dobri razlogi. No, Najlepše hvala, sedaj pa Eliza Ferreira. Najlepša hvala. Hvala, da ste se nam danes pridružili. Zanima me sanacija in reševanje bank, kot veste. Točno ta vprašanja sem zastavila tudi na vašem zaslišanju, tako da jih ne bom ponavljala sedaj. Dotaknila pa bi se rada kršitev pravil konkurence zaradi Eh, davčnega načrtovanja in davčnih goljofij. V drugem delu odgovora ste dejali, da obstajajo štirje odprti primeri. No, mi vsi poznamo stanje. Sedaj imamo več podrobnosti, več informacij in vse skupaj je šokantno. Govorili ste o, govorimo o 300 multinacionalkah, ki se pogajajo z določeno državo članico. Moje vprašanje je naslednje. A menite, da imate pravne možnosti, s katerimi lahko rešite vprašanje te splošne prakse. Verjetno lahko razumete, da državljani ne razumejo, zakaj govorimo o podrobnostih pravil konkurence, v ozadju pa obstajajo ogromni dogovori s številnimi multinacionalkami in sploh ne vemo, če obstajajo pravila, ki to pokrivajo mislim, da ne moremo več nadaljevati z obstoječo prakso. A menite, da lahko s pomočjo konkurenčnostnih eh, instrumentov uspešno rešite vprašanje teh kršitev pravil konkurence? Ali pa menite, da mora priti najprej do radikalne politične spremembe in da bomo le na tak način rešiti to vprašanje, ker politično trenutno to ni mogoče. Dejali ste, da ne moremo počivati, da je čas za ukrepanje, strinjam se, ampak zanima me, če je komisija pripravljena prevzeti, vajeti in biti ta boj odprto, odkrito in predvsej bolj učinkovito kot do sedaj. No, vedno si prizadevam za radikalne spremembe, to je tudi ime moje politične stranke. Včasih privede vse skupaj do zmede. Ko ljudje govorijo o radikalizmu, to je seveda nekaj slabega, eh, to povezajo z ekstremizmom. Biti radikalen pomeni iti in spremeniti osnovo. Na eni strani imamo razpravo o državni pomoči in o kršitvi konkurenčnostnega prava in znotraj tega okvira se mi zdi, da imam pravne zmožnosti za delovanje. To je tudi splošna praksa v državah eh, članicah. Težava nastane, ko država spreme, da se davčno breme za specifično podjetje e, izračuna drugače kot davčna bremena za druga podjetja. Pri tem pride do kršitve konkurenčnostnega prava in v tem primeru imamo pravne možnosti za to, da ukrepamo, če seveda lahko dokažemo, da je do tega prišlo, da pogoji za vse niso bili enaki. In zato se mi zdi, da je treba priti do dna, e, do dna pri teh odprtih primerih. Če pa govorimo o davčni politiki kot takšni, na splošno, lahko rečemo takole. Vsi poznate predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek na podjetja. Na zadnje, ko sem zastavila vprašanje, nihče ni vedel, če eh, je ta predlog še vedno pri življenju. To je morda prvi korak, ki bi ga lahko obrali in upam, da bodo države članice skupaj s parlamentom upoštevali ta predlog in ga ponovno eh, oživile. Mislim, da bi bilo dobro imeti takšno skupno konsolidirano osnovo za dame kot podjetij od pravnih oseb. S tem bi zagotovili večjo mero eh, preglednosti in tista podjetja, ki se ne ukvarjajo z agresivnim davčnim načrtovanjem, bi laže delovala. Saj bi vedela, da jim ne bi bilo treba najemati eh, pravnikov in svetovalcev za delovanje v neki državi, kamor se odpravljajo. In če si želimo z davšnjim sistemom rešiti vprašanja, kakršna se pojavljajo v časopisih v zadnjih dnevih, potem je to prava pot naprej. Hvala. Naslednji je Morten Messerschmidt, ki je tudi poročevalec odbora Ekon za letno poročilo na lastno pobudo o politiki konkurence. O tem bi naj eh, glasovali januar 2015. Hvala, gospod predsednik. Želel sem govoriti v danščini, ampak vseeno se bom oprl tej skušnjavi in spregovoril v angleščini. Imam nekaj vprašanj. Nihče ne pričakuje, da se boste spuščali v te preiskave eh, poglobljeno eh, sedaj, v tem trenutku. Ampak vseeno zavezali ste se temu odboru, da boste sodelovali z mednarodnimi organizacijami, tretjimi državami in tako dalje, da boste dobili več podatkov, da boste lahko te podatke na to uporabili za preiskave, ki potekajo. In v luči teh zaves, v luči trenutnih preiskav, me zanima, kakšne ukrepe ste sprejeli oziroma boste sprejeli za to, da bi izpolnili te zaveze. Naprimer, glede agresivnega davčnega načrtovanja v Luksemburgu in druge. Trenutno smo v situaciji, ko lahko bodi si počakamo na razsodbo sodišča Evropske unije glede eh, odprtja informacij iz Luksemburga ali pa lahko rečemo, da je treba ukrepati, da so ti podatki že eh, na voljo. In mislim, da so že na voljo, tako da bi morali takoj sprožiti preiskavo. Zanima me, kakšno je vaše stališče, gospa komisarka. Naslednje vprašanje. Pravila o državni pomoči so pomembna tema za ta odbor in za ta parlament. Številni smo bili veseli, ko ste dejali, da bo spretno osvežen pravil. In v skladu s temi pravili naj bi države članice imele več odgovornosti, kar se tiče odločanja o schemah brez da bi eh, pri tem morali najprej obvestiti komisijo. Komisija bi pri tem morala zagotoviti eh, seveda spoštovanje pravil enotnega trga. Kako boste zagotovili, da bo nastalo ravnoteže, da, bo, da bodo imele več pristojnosti države članice in da bo na drugi strani lahko komisija nadzorovala kršitve eh, prava skupnosti. Gospa komisarka. Res tudi sama sem razmišljala o tem, da bi govorila v danskem jeziku, ker je lažje biti eh, natančen, ampak tudi sama bom raje nadaljevala v angleščini. Mislim, da je pomembno zagotoviti dobro sodelovanje med mojimi službami in državami članicami, o katerih se pogovarjamo. In to sodelovanje je z dneva v dan boljše. Dokumenti in informacije Wikileaksa so sedaj uh, javni, ampak to niso vse informacije, ki jih potrebujemo. Gre za informacije enega svetovalca za podjetja. Govorijo o tem, kako ti pristopajo k oblastem. Potrebujemo torej več informacij strani nacionalnih oblasti glede posamičnih informacij davčnih eh, odločitev. Seveda pa bomo tudi te informacije, ki smo jih dobili, upoštevali, ker obstajajo, ker so na voljo javnosti. Drugič. Še eno zelo krhko ravnoteže obstaja in sicer na področju državne pomoči. Ko državam članicam damo več pristojnosti, morajo te še vedno upoštevati pravila na področju državne pomoči. Razlika je zgolj ta, da jim ni treba vsakič vprašati komisijo za dovoljenje. Pravila lahko upoštevajo same po sebi. In pomemben del reforme je ravno preglednost. Ko se država članica odloči za režim državne pomoči, ki je usklajen eh, s pravili, mora ta režim objaviti, tako da mediji in državljani lahko vidijo, kako porabljajo naš denar. In potem je to lahko del demokratične razprave, kako se torej uporabljajo pravila za državno pomoč in kako vlade v različnih državah članicah uporabljajo denar in spoštujejo pravila. In to je pomemben del reforme. Mediji, državljani, javnost lahko tukaj odigrajo pomembnejšo vlogo, vidnejšo vlogo. V tem primeru je tudi prišlo do preglednosti, malce drugačne preglednosti, ampak vseeno je s tem, z več podatki, z več informacijami, prišlo do spremembe same razprave v javnosti. Hvala lepa. Sedaj pa Kora van Nivenhuizen za liberalce. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nekateri od vas eh, niste bili tukaj, ko je kolega eh, Mihajl Tojer pozval odbor Ekon, da vzpostavi začasni preiskovalni odbor, ki bi obravnaval davčne utaje, izogibanje davkom in goljofije v luči luksemburških razkriti. Mislim, da bi bila to zelo dobra odločitev, sama podpiram to vrstno odločitev za vzpostavitev odbora. Komisijo pozivam tudi komisarko za konkurenčstvo, da eh, razpravlja o tej temi. Še eno vprašanje imam preseneča nas, da to sedaj ni več vprašanje državne eh, pomoči. Glede na to, da bo z nami komisar Moskovici, lahko pokomentirate še to. No, razen tega pa pozdravljam komisarko Vestega eh, ponovno tukaj v odboru Ekon v parlamentu. Imamo vprašanje v zvezi z generalnim direktoratom za konkurenčnost, v zvezi z enotnim eh, mehanizmom za reševanje generalni direktorat bo moral nadzorovati in to v kratkem roku načrte za sanacijo in reševanje bank. Časa ne bo veliko. Vse skupaj bo moralo biti, moralo biti tudi pravno nesporno. Imamo nekatere pomisleke, da bo generalnemu direktoratu to uspelo, glede na to, da časa ne bo veliko. Kakšne specifične ukrepe ste sprejeli in kako delujejo notranji postopki v direktoratu, Želimo namreč, da bodo postopki eh, hitri, dosledni in da bodo eh, držali tudi eh, pravno vodo. Uh, yes, I was, I was just informed about the proposal to make. Tudi mene so obvestili, da ste prosili za vzpostavitev posebnega odbora in da bi davčne vtaje obravnavali širše. To je način takšnega dela da bi dobili širši opogled v to področje. Sama bi to obravnavala področje, na področju konkurence, na to pa bi drugi prispevali eh, na drugih področjih, na področju zakonodaje. Tudi zato sem omenila eh, skupno konsolidirano osnovo za davek od pravnih oseb. Mislim, da bi s tem prispevali k delu takšnega odbora. Morda bi lahko tudi nacionalni parlamenti odigrali določeno vlogo pri to vrstnem delu. Obstaja namreč povezava med nacionalno davčno zakonodajo, med tem, kar počnemo mi na področju eh, državne pomoči in konkurence in eh, vse skupaj je povezano tudi z našim delom na evropski ravni. Vsi imamo nekatere prognoze glede tega, kako hitro bo vse skupaj delovalo, ampak mislim, da moje napovedi niso bolj optimistične kot vaše. Toliko torej o tem. Eh, kar poteka, ni pa v moje pristojnosti, da bi se odločila, kako vi organizirate svoje delo. Mislim pa, da bi lahko tudi nacionalni parlamenti eh, doprinesli k temu delu. Drugič, strinjam se, da bom sama skupaj z generalnim direktoratom za konkurenco prispevala k delovanju enotnega mehanizma za reševanje naša, naš doprinos bo drugačen kot doprinos nadzornega organa. Mi bomo obravnavali specifično vprašanje državne pomoči, dolgotrajne uspešnosti, naprimer. Zagotovili bomo, da bomo imeli na voljo vse zmožnosti, da bomo lahko to delo upravili. Popolnoma se nam restrinjam z vami, eh, hitro delo je bistvenega pomena. Mislim, da to ni bila velika težava, ko je bila eh, kriza na vrhuncu. Še vedno pa bomo poskušali izboljšati tako eh, naše vire, kot tudi naše znanje, tako da bomo lahko postopali hitro, kar seveda pomeni, da bomo morali sodelovati z mehanizmom, eh, enotnim mehanizmom za reševanje in potrudili se bomo po najboljših močeh. Hvala, lepa sedaj pa. Guengel, Fabio De Mazi. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, tudi za dobro izgovorjavo mojega imena. Ne, resnično, hvala. Začel sem, z, eh, z, hotel sem začeti z luksemburškimi razkriti oziroma junkerjevimi razkriti, kakorkoli že to imenujemo. To, kar se trenutno dogaja v Luksemburku, je v veliki meri zakonito, pravite. In mislim, da je to v srčiki problema. Cinično in šokantno je namreč, da države članice izgubijo približno uh, en bilijon evrov na leto zaradi davčnih vdaj in izogibanja davkov. Obenem pa zahtevamo ljudi, da uh, zmanjšujejo, naprimer, socialne transferje, da vrčujejo in tako dalje. Omenili ste tudi uh, Eh, skupno konsolidirano osnovo za davek od pravnih oseb, brez minimalnih davkov, ki niso mogoči glede na trenutne pogodbe, bi lahko s tem še ukrepili konkurenčnost. Sedaj pa tri konkretna vprašanja, ki jih imam. A je res, da se je sodelovanje z Luksemburgom v precejšnji meri izboljšalo, odkar gospod Juncker ni več na položaju v tej državi. Drugič, če se boste odločili za preiskavo primera v Luksemburgu, glede na to, da je treba slediti načelu kolektivne odgovornosti, kako boste zagotovili, da ne bo prišlo do navskrižanja interesov zaradi sodelovanja gospoda Junkerja? Kaj boste naredili? Boste zgradili kitajski zid? In še tretje vprašanje, če boste sprožili eh, primer zoper Luksemburg, naprimer tipa Amazon, in če boste dokazali, da je prišlo do preferenčne obravnave nekaterih izmed teh eh, korporacij, če se boste odločili za eh, začetek s takšnim primerom, a še vedno menite, da je gospod Juncker primeren predsednik Evropske komisije. Prosim za odgovor z da ali ne. Če to ni mogoče, pa vam dajem alternativno možnost. Če bi želeli predlagati vinilko za gospoda Junkerja, bi predlagali že na regret Ria, uh, eh, I do it my way ali uh, gospoda Bočelja. Gospa komisarka, prosim. Um, naj vas upozorim, ne pelite me v skušnjavo, da bi sama zapela. Torej najprej. Lahko imamo različne ocene glede skupne konsolidirane davčne podlage. Po mojem mnenju bi to pomagalo še prav posebno podjetjem, ki morda temu ne namenjajo toliko sredstva, da lahko plačujejo davek, ne da bi morali zaposliti veliko število davčnih odvetnikov, ki bi jim svetovali, kako plačati davke. Seveda, je pa jasno, da lahko imamo različna mnenja tukaj. Da, imamo boljše sodelovanje z Luksemburgom. Nič nisem ugibala, zakaj. Sem pa vesela, da se je to zgodilo, kajti to seveda lajša naše delo. To je bilo prvo vprašanje. Drugo, kar se tiče odpiranja novih primerov. Sprejeli smo odločitev, da bomo odprli štiri nove primere po preliminarnih preiskavah. Dva od štirih odločitev, dve odločitvi sta javni, tretja bo kmalo postala javna, tako da boste lahko videli, kakšne so bile preliminarne preiskave in zakaj je to vodilo do utemeljenega suma, da smo odprli preiskavo. To bo tudi torej javno objavljeno. In nisem slišala ali tudi ne doživela česa, kar bi mi zavezovalo roke. Ne, sploh ne, ravno nasprotno. To, kar sem doživela in upam, da sem posedovala tudi na predstavitvi je, da imam proste roke, da lahko storim vse, kar se mi zdi prav v teh primerjih. Tretjič, zelo pomembno se mi zdi, da ne špekuliramo. Za nekatera podjetja je neprijetno, če se samo špekulira, katere davke je potrebno plačevati če prihaja do iskrivljena konkurence ali če prihaja do težav, kar se tiče konkurenčnosti. To je pomembno vprašanje. Zato moram reči, da sem zelo malo časa, če sploh kaj, porabila za to, da bi ugotovila, kaj v tej smeri. To mislim, da je skrivila konkurenco, pa ne samo to, tudi javno razpravo. Razpravljati pa moramo o davkih in o taj davkov in ne smemo govoriti o osebnih vprašanjih. Hvala lepa, sedaj pa zeleni Rajmon. Hvala lepa, predsedojoči, hvala lepa, komisarka. Ker so na vrsti za ostalimi, je to določena prednost. Veliko krat govorite o tem, kar se dogaja sedaj, niste pa podali širšega pregleda, kaj boste storili v naslednjih petih letih. To vas bom sedaj poprašal. Dejali ste, da boste nove informacije o razkritih upoštevali, ker so te informacije na voljo. Lahko poveste kaj več, boste začeli s preiskavami v naslednjih petih letih? Naj drugače zastavim vprašanje. Na koncu mandata ali menite, da bo evropski davčni sistem tak, da bo nadzorovan strani vašega osebja, kar se tiče utaje davkov, v celoti in popolnoma. Je to vaš politični cilj? Dejali ste, da podpirate skupno davčno podlago. Podpirate poročanje po državah, kar se davkov tiče, za multinacionalke, tako kot to imamo pri bankah. Je to vaš politični cilj v naslednjih petih letih? In še nekaj. Izogibali ste se odgovoru, kar se tiče ocene politike gospoda Junkerja. Je vaš politični cilj, da bi takšni načrti o taj davko za vlade ne bili več možni v naslednjih petih letih v Evropski uniji? To so moje vprašanja. Hvala lepa, gospod komisarka, prosim. Hvala lepa. Mislim, da vprašanja kažejo veliko zaupanja v moje sposobnosti. Mislim pa, da moram biti nekoliko bolj ponižna. Ko sem sledila različnim davčnim predlogom eh, takratnega komisarja Šemete, se mi je zdelo, da so razprave v svetu glede davčnih vprašanj in politik, bile take, da je bilo težko doseči soglasje za dosego napredka pri davčnih vprašanjih. Mislim, da če tudi združimo vse naše sile v parlamentu in pri komisiji, bomo še vedno morali upraviti zelo veliko dela za to, da bi prepričali države članice, da potrebujemo več zakonodaje na področju davka pravnih oseb. To je zelo pomembna razprava. Ne želim se ji izogniti, vendar pa ne smemo za to razpravo porabiti vs prostor in čas in zagon, kar ga imamo. Najprej moramo končati z odprtimi vprašanji, potem bomo dejansko vedeli več, kaj se dogaja. In s tem znanjem, s temi informacijami se bomo lahko odločili, kaj bo naš naslednji korak. Pa ne zato, ker vam ne želim povedati. Zdi se mi, da se je pomembno lotiti tega tako, da bomo dobili rezultate, ne pa da kar odpiramo vsega, kar se pojavi v časopisih. Delovati moramo strukturirano. Kako? Tako, da bomo odprte primere zaključili, potem pa se lahko na tej podlagi odločimo, ali bomo odpirali nadaljne primere ali ne. Ne vem še, ampak verjetno bomo. Hvala lepa. Sarja Nupolo, samostojni poslanci. Hvala lepa. Govorili ste o obremenitvenih testih bank. Slab položaj v Grčiji poznate in veste tudi, da je trojka uredila bančna posojila z edinim kriterijem dobiček bank. Gre samo za torej posojila tako imenovanih velikih podjetij, ki lahko preživijo. Manjša podjetja pa so izuzeta in se zapirajo. Gre torej za hipoteke, izgubljanje delovnih mest. Včasih se zgodi, da pridejo plačila nekoliko kasneje. Je pa to seveda smešno, ker bo brezposobnost trajala še leta. To je dolgotrajna težava. Tisoče ljudi je izgubilo tudi svoje domove v zadnjih letih. Vse to vodi do seveda slabših razmer. Imamo obremenitvene teste v Grčiji, vendar pa položaj manjših podjetij je enostavno tak, da se jih žrtvuje večjim interesom. In konkurenčnost je vedno prid samo večjim. Kaj pravite na to? Kaj pravite na to, da sedaj prihaja do neke dražbe, ko ljudje izgubljajo svoje domove? Hvala lepa. Gospa komisarka. Of, of Kar se tiče obremenitvenih testov, moram reči sledeče. Ko sem se jih ogledala, sem videla, da je pančni sektor boljši, kot je bil pred letom, ker smo zbrali veliko kapitala. 13 bank v osmih državah članicah je imelo primankljaj kapitala, zelo malo torej. In nobena izmed njih ni zaprosila za državno pomoč. In mislim, da je to pozitivno. Razmer za posamezne držine v Grčiji tega seveda ne spremeni, vendar pa je to korak v pravo smer, da imamo boljši, bolj zdrav bančni sistem, ki bo, upajmo, kmalo začel posvojati tudi MSP-jem. Finančni in bančni sektor morata odigrati svojo vlogo za realno gospodarstvo in pomagati ljudem, da financirajo začetna podjetja, da imajo kapital za rast. To je zelo pomembno, kajti potem bomo resnično videli luč na koncu predora, čeprav vem, da je za veliko ljudi, še prav posebno za mlade, čakanje zelo, zelo dolgo. Hvala lepa, sedaj pa ELS Ester Delange. Hvala lepa, predsedoči, hvala lepa, komisarka, za to, da ste prišli k nam, za vašo odprtost, da govorite odprto o vprašanjih, ki nas vse zadevajo. Mislim, da ste zelo koncizni, kar se tiče razlikovanja in strajanja pri temolitosti za obravnavo teh občutljivih vprašanj. Veliko izmed nas se vrača na utajo davkov. In to je dejstvo, ki je neizpodbitno. Vidimo, da se državljani čutijo, da se ravna nepošteno, ko oni morajo plačevati vedno več davko, tako kot MSPI. Vidijo pa, da večja podjetja lahko ustvarjajo določene konstrukcije prek meja in uidejo plačevanje davkov, tako kot moramo mi plačevati. Ta občutek nepoštenosti je nekaj, čimer se moramo soočiti in to je torej nekakšna zadnja priložnost, da se lotimo tega sistema, da pomirimo naše državljane pri tej razpravi. Želela pa bi poprašati o načem. Dejali ste, da so informacije, ki so javne zaradi novinarstva, take, da še niso zadostne, niso to vse informacije, ki jih potrebujete. Dali ste, da potrebujete več informacij. Tudi nizozemska je omenjena v teh konstrukcijah, moja država. In davčni uradi teh informacij ne posredujejo vam, s tem se soočamo, tudi ne nacionalnemu parlamentu. Strinjam se z vami, ti štiri primeri vam bodo pomagali pri analizi, kaj se trenutno dogaja. Vendar pa to znanje bo časovno omejeno, kajti izmislili si bodo nove konstrukcije. Potrebovali boste torej veliko posamičnih primerov in mislim, da boste nekoliko zaostajali za realnostjo, kajti nove stvari bodo izumili. Kako vam lahko torej pomagamo? To je moje vprašanje. Imamo nekatere poslance tukaj, ki pravijo, da bi vsa ta davčna pravila morali javno objaviti. Do obisti, do vsake podrobnosti. S tem se nujno ne strinem. Nacionalni parlament in Evropska komisija bi morali poznati bistvo teh odločb. To bi vam pomagalo, da bi razumeli, kaj se dogaja. In strinjam se z vami, če ne veste, kaj se dogaja, ne morete predlagati ničesar, kar bi lahko razrešilo težave. Bi vam to pomagalo v pogled v te nacionalne sodbe, kar se davčnih primerov tiče? Pa komisarka, prosim. Well, yes. Da, seveda. Pogled v te odločbe, bo pokazal in nakazal strukturni pristop. Vem in razumem, zakaj je to lahko sporno vprašanje. Prav tako se mi zdi, da bi šli morda nekoliko predaleč, če bi dejali, da bi vsako sodbo morali narediti kar za javno. No, tega niste tedili, vem. Uh, kajti seveda določene stvari moramo zaščititi, zato da zaščitimo tudi podjetje in to si želimo tudi mi. Vendar pa, če bi seveda to dobili, bi nam to pomagalo, da bi poznali sobe v davčnih primerjih. Eden od razlogov, zakaj sem predlagala, da bi nacionalni parlamenti lahko bili pomemben partner, če bi Evropski parlament se odločil za vzpostavitev odbora, je točno ta kajti potem bi imeli torej prostor, kjer bi omogočali uravnotežen dialog, nijansiran dialog in morda bi lahko javno razpravo o davkih, o vtaji davkov, o davčnih sistemih bolje pripravili. Kajti, seveda, je tudi davčni sistem za davek pravnih oseb, zelo različen po državah članicah. To bi pozdravila torej. Sani, socialisti in demokrati. Thank you very much, uh, eh, Mr. Chairman. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisarka. No, poslanecem moram priznati in zato nimam toliko strokovnega znanja kot nekateri od mojih kolegov. Nisem pa naivan istočasno. In rad bi izpostavil nekaj vprašanj, ki so razumljiva tudi na evropski ravni, povezana tudi z mojo državo Mačarsko. Predvsej sem razmišljal o Luksemburgu, o razkritih iz Luksemburga. In iskreno rečeno, niti sam ne želim iti v preč podrobnosti glede tega, kaj se je dogajalo v preteklosti. Saj za me, za ponižnega mačarskega poslanca takrat, je bilo jasno, da je veliko bolje plačevati davek v Luksemburgu kot kjerkoli drugje po Evropi. To je, bilo, to je bila zdrava pamet. Sedaj pa smo ugotovili, da je res bilo tako. Moj namen za prihodnih pet let, štiri in pol leta rajem, je, da ne bi iskali pravnih odgovorov za preteklost, temveč da iščemo politične odgovore za prihodnost. Kar nekaj dopisov sem poslal prejšnji komisiji. Odgovor pa je bil vedno približno tak. Tako je pravilo. Moje vprašanje pa je, če javnost razmišlja o določenih stvarih in jih vidi kot negativne, zakaj teh stvari ne spremenimo? Prav tako sem po različnih predstavitvah komisarjev dojel tudi naslednje. davčni sistem bi lahko bila edina stvar, ki je prepuščena nacionalnim vladam in EU nima opravka s tem. To je glavno sporočilo, ki smo ga ravno kar poslali, včasih na nekoliko zapleten način. Tako da mislim, da je to, kar lahko storimo mi, komisija, Evropski parlament in morda svet, to, da najdemo prave težave. Ena mojih težav je, da so davčni sistemi tako raznoliki po Evropske uniji, naprimer, za hrano imamo nekatere države, kjer je DDV nič odstoten, v moji državi 27 odstoten. In seveda mađari razmišljajo, da nimajo enake podlage, da jih ne obravnajo pošteno. Torej, kar nekaj zadev, o katerih bi se lahko pogovorili, najprej pa bi rad, če da mi poveste, če lahko odigrate resnično pomembno vlogo pri pritisku na boj proti korupciji. Včasih gre za vladno korupcijo, ne samo korupcijo skorumpirana podjetja. Hvala lepa. Če želite dobiti odgovor komisarke, potem morate skrašiti vprašanje, tako bo lažje odgovorila seveda spoštujem nove poslance, ker sem tudi sama nova komisarka, tako da ne skrbite. Povsem to razumem. Včasih bodo pravni odgovori za preteklost most do političnih odgovorov za prihodnost, ker postanemo modrejši, ker vemo, kako stvari delujejo. In na tej podlagi ste potem morda sposobni spremeniti potek javne razprave in spremeniti stvari. Mislim, da potrebujemo zelo močno partnerstvo, koalicijo med parlamentom, komisijo in svetom. Kar se vidika konkurence, lahko storimo to, kar pač pa lahko storimo. Davčna vprašanja so zelo pomembna in o teh je potrebno razpravljati tudi svetom in nacionalnimi parlamenti. Mislim, da so to tiste razmere, ko se javna razprava premika naprej in se spreminja. Spomnite se, možno je bilo zagotoviti samodejno izmenjavo informacij o prihodku, ki ste ga ostali v drugi državi, ki niste bili obdavčeni. To je napredek, ki ga pred petimi leti še ne bi imeli za možnega. Sedaj se je to zgodilo, razprava se spreminja. Če bomo imeli to sodelovanje zagotovljeno med komisijo, parlamentom in svetom, mislim, da bomo lahko dosegli še več napredke. Fulvio. ELS, Fulvio Matošelo. Grazie, komisarju. <clears throat> Spero, che le foto, che le ci fa. Hvala lepa. Gospa komisarka. upam, da so vaše fotografije uspele, sedaj pa bi rad govoril o neki drugi temi. Pred nekaj tedni je vaš GD dobil obisk delavcev iz eh, jeklarne. Mislim, da je to emblematično za evropsko birokracijo. Veliko krat ta uničuje delovna mesta in ekonomijo ta obisk podjetja, jeklarskega podjetja, je bil pomemben, ker je bilo podjetje podprodano, podjetje na finskem. In pogodba je bila razveljavljena, se skupaj je parlo roke skupine Tisen, ta pa nima namena ohraniti delovna mesta in želi odpustiti več kot 500 delavcev. Glede na to, kar se dogaja, se zdi skoraj da neverjetno, da govorimo o dominantnem položaju, govorimo o pravilih, standardih, uredbah, potem pa se nič ne spremeni, nič ne naredi. Ti delavci so vas obiskali, vaš GD, in zanima me, ali je kaj novega glede te zadeve kajti 500 italijanskih družin čaka na odziv Evrope. In Evropa se zdi zelo, zelo daljena od njih in se zdi, da jih ne skrbi za njih. Hvala lepa, komisarka, prosim. Well, I, I do, uh, hope that you will find... Resnično upam, da boste ugotovili, da je eden ciljev, ki jih imamo, skupnih, da želimo delati v smeri ustvarjanja novih delovnih mest in rasti. Včasih seveda podjetja trpijo in delovna mesta izginjajo. Potrebujemo pa čas, da jih v drugih panogah spet povrnemo. Kar se konkretne odločitve tiče, pa je odločitev bila sprejeta. Zdravilo pri tem primeru združitve je bilo sprejeto in sedaj. Seveda delamo na tem, poznam bolečino, ki jo delavci čutijo, skušamo najti rešitev, upam pa, da bodo naše rešitev z lastniki podjetja, kajti nisem pristojna za to, da iščem sedaj rešitev, tudi GDKOM ni pristojen za to. Storili smo to, kar je bilo potrebno po konkurenčnih pravilih, sedaj pa je vse odvisno od podjetja. Vem pa, kako težko bo to glede na to, da bo rekonstrukcija zelo težavna. Socialist. Hvala lepa. Analiza DOTS, SND. Well, like to... Hvala lepa. Tudi sama sem nova poslanka. Prisrčno vas pozdravljam nazaj v naš odbor kot eh, komisarko za konkurenčnost, gospa Vestegel. Cel niz vprašanj me zanima, vendar pa vrnila se bom k temeljnemu vprašanju odnos med konkurenčnostjo in davčnimi sistemi. Zelo pozorno sem prisluhnil vašim vprašanjem, odgovorom, vendar pa tri elementi še vedno ostajajo. Najprej, 80 novinarjev je zelo šest mesecev, da so razkrili podrobnosti škandala luksemburškega razkritja. Da bi torej, da poveste več, kako se bodo stvari spremenile v prihodnosti, da ne bo komisija izvedela teh stvari prek časopisov in bo raje izvajala svoje preiskave. In kako boste praktično, vi in vaši uradniki, sodelovali s komisarjem Moskovisijem in njegovimi uradniki uskleno, da bi se lotili otaje davkov. In drugič, kaj boste storili, da boste pobletili svoj GD, da bodo proaktivni, kar se tiče odkrivanja zlorab na področju davkov prek primerov, ki že obstajajo. In končno. Mislim, da je to temeljno vprašanje. Veliko ste govorili o tem, da včasih prihaja do navskrižja med državo in podjetji, ker gre za določeno obliko državne pomoči. Vendar pa moram reči, da se mi zdijo razmere, ko nekatera podjetja plačujejo blizu nič odstotne davke da to izkrivlja konkurenco. In to ni samo moje mnenje, to je tudi mnenje podjetij v mojem volilnem okraju. In veliko podjetij je v krizi. Majhne kavarne nimajo možnosti biti konkurenčni z večjimi podjetji, potem naprimer eh, večje založniška podjetja imajo lažje delo kot manjša in nekatera podjetja plačujejo skoraj nični davek. To je temeljno nekonkurenčno. Resnično bi vas rada pozvala danes, da skušate zagotoviti pošteno konkurenco. Skušajmo spremeniti razpravo glede davčnih vprašanj, tako da bomo ugotovili, da gremo prek državne pomoči in da je to vprašanje konkurenčnosti in da to škoduje konkurenčnosti po vsej Evropi, še prav posebno pa to škoduje MSP-jem. Hvala lepa. Gospa komisarka. Za to, da opravimo napredek, moramo sodelovati z državami članicami In ravno zaradi tega smo omenili, da smo zaprosili za veliko informacije držav članic. Nekatere državice, države članice niso želele podati teh informacij in obrniti smo se morali na sodišče zato, da smo dobili zahtevane informacije. Od takrat se je sodelovanje izboljšalo in upam, da se bo še bolj izboljšala. Mislim, da je v interesu vseh, da tesno sodelujemo s pristojnimi organi iz držav članic. Tukaj gre za konkretne zadeve. Dobite informacije, nekatere dobite od iz dokumentov, ki so pricrljali v javnost, vendar pa potrebujete pregled Zato moramo nadaljevati z delovno skupino za davke, zato da to, ta delovna skupina sodeluje z osebjem v GD kompu, zato da bomo lahko zbrali vsa potrebno dokumentacijo, ki jo potrebujemo v našem oddelku. Tako bomo lahko okrepili njihovo delo, ko bo to potrebno. Mislim, da je zelo pomembno, da naredimo strukturirane korake za to, da si pridobimo izkušen in pa modrost. Ukrepe smo že objavili, letos bomo objavili še naslednji ukrep, zato da bodo lahko tretje stranke potem komentirale o teh odprtih preiskavah. To nam bo pomagalo, kajti tako bomo zbrali še več informacij in spodbudili nadaljne preiskave. Strinjam se s tem, kar ste dejali, da smo sprejeli davčno konkurenco in da zato potrebujemo soglasje na evropski ravni. Ravno zaradi tega mislim, da imamo pred seboj še veliko dela. Najlepša hvala v imenu skupine ELS, gospod Lani. Najlepša hvala, gospa komisarka, za uh, to, da ste prišli zelo zaupamo v vaše delo, imamo tudi veliko pričakovanj od vas, kajti politika za konkurenco ni tako zelo preljubna, kot bi morala biti v socialnem tržnem gospodarstvu. Že 20 let delam v tem odboru in mogoče si lahko dovolim poudariti, nekaj napak, ki smo jih zakrivili. Ko so se vaši predhodniki odločili, pa se niso odločili. V preteklosti se je komisar zelo zadržano ravnal glede Google, ko smo omenili, da je treba zmanjšati tržni delež. Gospod Almunija ni želel ukrepati in drugo je, kako je bil pri te, vključen eh, parlament pri oblikovanju podlage za politiko za konkurenco. Zanima me, če bi bilo možno, da bi Evropski parlament sodeloval pri oblikovanju zakonodaje o zakoniti državni pomoči, o osnovnih pogojih za to, da bi lahko sprejeli politične odločitev, ki, odločitve, ki bi okrepili vašo verodostojnost. K temu spada tudi odločitve, ki jih nismo sprejeli, kot naprimer več kot 500 milijonov evrov pri Nürnberški obvoznici. Let dan pred iztekom mandata nam, so nam poročali o novih argumentih, čeprav so se v tem odločili oktobra. Zato prosim, da si pogledate svojim osebnim te nove argumente in znova preverite odločitev in da se retroaktivno zopet odločite, če je to potrebno. Najlepša hvala, gospa komisarka. Mislim, da ste mi zastavili tri vprašanja, ne samo dve, kot ste napovedali. V komisiji so sprejeli odločitev in če vam odkrito povem, ne nameravam odpirati te zadeve. Drugo vprašanje. Vloga Evropskega parlamenta. Mislim, da je zelo pomembno, da vnaprej razpravljamo o zakonodaji. Sedaj smo sprejeli predlog za Više standarde za državno pomoč in o pravilih de minimis, vendar pa se bodo pojavila nova vprašanja. Poznate belo knjigo, kot tudi druga vprašanja. Želim, da vodimo odprte razprave in pogovore, preden se začnemo odločati in preden začnemo oblikovati zakonodajo. Zato je treba ohraniti odprt dialog z Evropskim parlamentom, preden se lotimo priprave zakonodaje. Vi bolje poznate pogodbo kot sama, ker imate več izkušenj, zato zelo dobro veste, kako zelo malo je prostora za običajni zakonodajni postopek, ko gre za to področje. Vendar pa bi lahko konstruktivno sodelovali za to, da zagotovimo, da se bolje spoznamo. Glede primera Google. Za me osebno je zelo pomembno, da natančno poznam primer in da poznam stališča in vidike tistih, ki so najbolj neposredno prizadeti. Seveda imajo ljudje različna mnenja. Ta mnenja so zelo kompleksna, zelo različna in tudi ravno tako so kompleksni predlogi za poravnave Google. Širši kot je obseg, več kot je vprašanj, dlje bo trajalo. Zato je zelo pomembno, da najdemo ravnovesje, kajti če želimo rešiti celotno zadevo naenkrat, bo to trajalo zelo dolgo. Najlepša hvala v imenu skupine SD, gospod kofot. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, da ste prišli, gospa komisarka, po zelo uspešnem zaslišanju. Povdarili ste, kako je zelo pomembno je za Evropo, da imamo prosto in pravično konkurenco. Zopet se moram vrniti na luksemburško razkritje, kajti videli smo ne samo v Luksemburgu, ampak tudi v drugih državah, da prenašajo prihodke z ene države v drugo. Če si pogledate, leta 2003 so ameriške korporacije vedno vodile svoje posle preko Luksemburga. Promet je bilo za 95 milijard evrov. Od tega so samo milijon milijardo evrov plačale za uh, davke, gre samo za en odstotek. Vsak, da lahko vidi, da gre za prenašanje prihodkov z ene evropske države v drugo. Zelo pomembno je, da se vrnemo na prvotna načela in to je nelojalna konferenca za male in srednje velika podjetja, ki nimajo te možnosti, da plačajo en odstotek davkov od svojega svojih prihodkov. In zaradi tega ta podjetja ne morejo ustvarjati delovnih mest, ki jih zelo krvavo potrebujemo. Obstoječa pravila so politično vprašanje. Imamo zadostna pravila, če si pogledate na to z vidika pravičnosti. Podjetja se morajo okoristiti z enotnim trgom, kjer imamo prosti pretok blaga in kapitala. Sedaj bomo države, ki kradejo eno od druge. To je zelo velik problem. Vprašanje je, če so pravila dovolj dobra. In drugo je, če bi potrebovali več pravičnosti pri naših politikah za, pravič, za konkurenco in pa pri pravilih za državno pomoč bi se lahko vsaj dogovorili, da komisija in parlament pritisneta, kolikor je le mogoče. Vemo namreč, da je to zelo občutljivo vprašanje za države, še ne samo za Luksemburg, tudi za Irsko in tudi za druge države. Se lahko dogovorimo, da se bomo potuje čim bolj pritisnemo, da končamo s takšnim ravnanjem, da resnično zagotovimo pravično konkurenco in enaka pravila za vse. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. zelo dobro razumem, kaj želite povedati in to je v skladu s tem, kar je povedala gospa Dodds. V bistvu gre za dve različni razpravi, ki sta med sebojno povezani. Ena razprava je konkretna. Ko imamo povezavo, kar je dejstvo, če se pojavi vprašanje, če je to pravično, ko gre za konkurenco. Tukaj je zelo pomembno. Imamo konkretno znanje, imamo odprte primere, imamo pravno podlago in lahko ukrepamo. In če lahko ukrepamo, potem moramo to tudi storiti. Seveda moramo prisluhniti podjetjem in državam članicam, to upoštevati, vendar pa moramo ukrepati. Drugo vprašanje pa je davčna konkurenca. To zelo dobro poznamo in to smo sprejeli v zadnjih letih. Nimamo samo pravno davčno povezavo, kjer lahko podjetja prenašajo svoje poslovanje z držav z višjo davčno stopno, države z nižjo davčno stopno. Imamo torej različne stopnje davkov za podjetja. Sedaj imamo zagon za to, da nadaljujemo z razpravo o drugem vprašanju. Drugo vprašanje je dosti bolj občutljivo. Kajti za to, da stvari spremenimo, potrebujemo politično voljo v državah članicah, v svetu, in zato potrebujemo soglasje. Ne gre samo za zavezništvo med komisijo in parlamentom, ampak gre tudi za to, da sodelujemo s svetom, zato da sprejmemo potrebne odločitve. Najlepša hvala. Zadnje vprašanje prihaja skupine ELS od Gunarja Hekmarja. Hekmarka, najlepša hvala. Dobrodošli naša danska soseda. Imam dve vprašanji. Prvo vprašanje se tiče bank. Videli smo, da nekatere banke potrebujejo dokapitalizacijo. Če država pomaga, gre za državno pomoč, vendar pa moramo zaščititi davkoplačevalski denar gre za lasništvo. Kako boste vi zagotovili, da bodo države upoštevale pravila, ko gre za dokapitalizacijo? Preseneča me, da govorimo o davčni pomoči v smislu, kot ga vidimo v medijih govorimo o Luksemburgu, govorimo o bankah, vendar pa pozabimo na večje zadeve, ki skrivljajo konkurenco. Ste vi pripravljeni na to, da zagotovite večjo stopno transparentnosti glede tega, kdo prejema evropska sredstva in državno pomoč? ste pripravljeni na to, da zmanjšamo stopno državne pomoči. Gre namreč vedno za davkoplačevalski denar, ki plačujejo za različne dejavnosti, ki veliko krat izkrivljajo konkurenco. Če ste pogumna komisarka, lahko storite zelo veliko. Mislim, da tudi ste. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zelo pomembno je, da povdarimo, da bomo tudi v prihodnosti morali upoštevati državno pomoč, ko gre za banke. Kajti, če tudi sedaj oblikujemo bančno unijo, če imamo direktivo o reševanju in sanaciji bank, bomo imeli še vedno obliko državne pomoči zato bomo morali vedeti, če države članice spoštujejo pravila. Še posebej, ko gre za dolgoročno delovanje. Zato bomo morali zagotoviti, da bo naše delo relevantno, zato da to zagotovimo tudi v prihodnosti. Zato je pomembno, da tesno sodelujemo z agencijo, oziroma odborom za enotni nadzor v Evropsko centralni banki in zato se bomo morali zelo potruditi. In še državna pomoč in transparentnost. Mislim, mm, da smo tukaj storili zelo pomemben korak naprej, ko gre za posodabljanje državne pomoči, kar pomeni, da morajo države članice objaviti odločitev glede državne pomoči ko to storijo v okviru izjeme, ki jih določa uredba. To je določil že moj predhodnik, vendar pa tukaj ni šlo za nič protislovnega. Do sedaj nikoli ni bilo najbolj primerno, zelo prikladno razkriti, koliko davkoplačevalskega denarja smo porabili. Transparentnost pa je bistvo te reforme. Potem pa moramo premisliti, če treba sprejeti še dodatne ukrepe za to, da državljani dobijo možnost uvideti v to, zakaj se prablja njihov denar. Najlepša hvala, gospa komisarka, za vašo uvodno izjavo, za vaše odgovore. Najlepša hvala tudi eh, gospodu Hekmarku, da ste omenili ta vprašanja, za katere ste tukaj. V zadnjih eh, dnevih so mediji bolj pisali o nekaterih davčnih aferah v nekaterih državšanjcah kot o stresnih testih. In svet je končno sprejel naš predlog za očkodnine, ko gre za škodo. To je zelo pomemben korak naprej za zakonodajo, za prihodne dejavnosti. O tem smo že govorili vašem, pri vašem zaslišanju in upam, da bo tako tudi v nadaljevanju mandata. Najlepša hvala, da ste prišli. Veselimo se že naslednjega srečanja z vami. In še zadnja točka na dnevnem redu, razno Eh, nihče nima nič, torej deseta točka na dnevnem redu. Naslednja se je 17. novembra od 3 do pol sedmih popovdne v Bruslju. Najlepša hvala, se je zaključena.